Dear colleagues, uh, good afternoon. Uh, Kolegi in kolegice, lep pozdrav. Začeli bomo s prvo točko potrditev dnevnega reda. Prišlo je do naslednjih sprememb. 15. točko smo umaknili iz osnutka dnevnega reda, zato ker uh, smo o tem osnutku poročila glasovali že v četrtek v Strasburu. Gre za poročilo Diaz de Mera. 16. točko o boju proti korupciji pa smo eh, preložili. preložili. To sta dve spremembi. Sedaj pa še jezikovni režim, tolmačenje v hrvaščino in gelčino danes in jutri nažalost ne bo na voljo. Na to zapisniki 1. februar, 21. in 22. december, 30. november in 1. december. 12. in 13. oktober in 15. in 16. juli. Če komentarjev o zapisnikih ni, potem so zapisniki s tem potrjeni. Sedaj pa četrta točka, kolegi in kolegice, to je prva osebinska točka, gre za vprašanje varstva zasebnosti na spletu z zagotavljanjem večje evropske digitalne avtonomije. Čaka nas izmenjava mnen z gospodom Guillaumom Popardom, ki je generalni direktor Francoske nacionalne agencije za kibernetsko varnost kolegi in kolegice, veste, da smo pripravili poročilo o elektronskem masovnem oziroma množičnem nadzoru eh, državljanov Evropske unije in eh, odbor Libe je lani decembra organiziral konferenco na visoki ravni na temo eh, krepitve kibernetske varnosti in krepitve zmogljivosti Evropske unije na tem področju. To smo organizirali skupaj z odborom ITRE in IMKO ter 100 kot veste, je bila to zelo natančna konferenca, ki smo jo načrtovali več mesecev. Tam je sodelovalo približno 80 mednarodno priznanih strokovnjakov na tem področju. Eno od ključnih priporočil, ki je išlo iz konference, je bilo naslednje. Razviti moramo eh, močnejšo, bolj avtonomno industrijo na področju informacijske eh, tehnologije v Evropski uniji. Evropski parlament je leta 2014 sprijel eh, resolucijo o množičnem nadzoru. Sedaj želimo nadaljevati s tem delom in zato bi rad danes v naši sredi pozdravil gospoda Poparja, ki je, kot sem dejal, generalni direktor eh, ANSIA, kot sem dejal, je to francoska nacionalna agencija za kibernetsko eh, varnost. In gospod Popar je zagovornik digitalne avtonomije v Evropi. Izvolite. Najlepša hvala, hvala za organizacijo te izmenjave mnen o kibernetski varnosti. Kot veste, se eh, s tem ukvarjamo v naši agenciji vsak dan. Mislim, eh, da eh, sedaj obstaja manevrski prostor za evropske ukrepe, za ambiciozne ukrepe in v zvezi s tem bi rad danes z vami govoril. Najprej bi se rad dotaknil eh, informacijske grožnje, kot jo definiramo v eh, ANSI-u. Veliko primerov kibernetskih napadov eh, smo zabeležili, pogosto ti niso javni. Zakaj? Zato, ker želimo zaščititi žrtve teh napadov. Zaskrbljujoče je, da je teh napadov vedno več, Eh, napadalci pa so vedno sposebnejši, eh, sposobnejši. Kot sem dejal, je napadov vedno več, nažalost se vedno več eh, skupin specializira za to vrstne kibernetske napade. Obstaja torej določen razvoj kibernetske kriminalitete, prihaja do izsiljevanja, do različnih tipov Eh, informacijskih napadov. Včasih eh, so se uporabljali za to eh, virusi, sedaj pa se uporabljajo posebne programe, ki šifrirajo podatke in ki na to izsiljujejo žrtve, lasnike teh podatkov in jim ponudijo povrnitev podatkov za plačilo uh, z bitcoini, naprimer uh, eh, s to kriptovaluto. Ti kriminalci vam torej za recimo milijon evrov uh, zagotovijo ponovni dostop do vaših podatkov. Teh napadov je vedno več. Seveda ni nujno, da boste podatke ponovno dobili v roke, nobenih zagotovil ni, da če plačate, eh, da bo storitev eh, omogočena. In eh, to področje obsega ogromno sfero, ogromno denarja se vrti po svetu prek teh, tega iz, izsiljevanja in brez dvoma se del teh sredstev na to uh, uloži v razvoj napadov v prihodnosti. To je torej prvi pojav, gre za razvoj takšne kibernetske kriminalitete in to je zaskrbljujoče. Druga velika težava, s katero se soočamo in eh, temu smo pa prav tako pogosto priča, je razvoj specializiranih skupin, ki se ukvarjajo eh, s pridobivanjem podatkov. Poskušajo eh, udreti v javna ali pa zasebna skupina Eh, omrežja, javno upravo ali pa eh, zasebna podjetja, velika ali majhna, ni važno, in na to dostopajo do eh, poslovnih podatkov, tehničnih podatkov, vse, kar ima določeno vrednost v takšnem podjetju. To je danes neka realnost, ki jo podcenjujemo. Zakaj? Zato, ker so napadalci ponavadi zelo diskretni. To je v njihovem interesu. Če nekdo uh, vdre v takšen sistem, eh, želi v tem sistemu neopaženo ostati čim dlje časa. Če a, eh, ne iščemo teh oseb, se nam lahko zdi, kot da do napada nikoli ni prišlo. Teh eh, napadov je preveč, pošteno povedano, V naši agenciji smo jih eh, lani analizirali približno 20, ampak kot sem dejal, je težko ugotoviti, eh, koliko jih je v resnici. Gre za eh, v tem primeru 20 napadov na velike gospodarske subjekte v francoskem gospodarstvu. Gre za krajo poslovnih podatkov, ki lahko vplivajo tudi na državo kot takšno. In ko to analiziramo, smo zelo zaskrbljeni. Težko vam torej podam neko eh, oceno dejanskega števila teh napadov. Če eh, ne analiziramo nekega napada, potem ponavadi zanj eh, niti ne vemo in to je težava. Eh, pogosto ne vemo, kdo je napadalec, pošteno povedano. Ponavadi imamo neko idejo, nimamo pa dokazov. In težko je reči, če to prihaja iz vzhoda, zahoda, severa, juga, če to prihaja iz ene države ali pa če to prihaja uh, strani neke mafijske združbe ali pa morda konkurence. Ponavadi je težko ugotoviti, kdo je napadalec. In eh, raziskave, ki jih vodijo kolegi iz policije in eh, kolegi iz obrčevalnih služb, kažejo, da nekateri naprimer delajo eh, danes za neko državo, drugič eh, jutri za neko združbo in težko je eh, torej pripisati to vrste napad nekomu. Tretja težava je tveganje sabotaž. Skrbi nas, da so ljudje, ki eh, danes eh, izvajo takšne napade, eh, spremenili mreže, kar pomeni, da lahko spremenijo takšno mrežo, kar pomeni, da lahko to mrežo tudi uničijo, to mreže lahko uničijo. To lahko ima velike posledice. Ne gre nujno za to, da obstajajo občutljivi podatki v tej mreži, je pa ta zelo pomembna za delovanje naprimer prometnega sektorja, industrije in tako naprej. Naprimer neka rafinerija. Tam ni nekih občutljivih podatkov, tajnih podatkov, ampak dobro delovanje eh, rafinerije eh, je odvisno od dobro delujočega digitalnega sistema in skrbi nas, da bodo napadalci zaradi političnih razlogov, terorističnih razlogov, eh, ekonomskih razlogov poskušali v prihodnosti uničevati takšne sisteme. Poskušali eh, bodo povzročiti katastrofo. Naprimer, eh, na področju prometa eh, lahko pride do katastrofe, če nekdo eh, prevzame nadzor nad eh, različnimi sistemi, ki se na tem področju uporabljajo, naprimer signalizacija. danes to vrstnih napadov ni tako veliko, ne z, nujno zaradi robustnih testov in eh, dobro deločih omrežij, ampak zaradi eh, motivacije napadalcev. Eh, v Franciji smo imeli takšen primer, šlo je za napad na kanal TV Sank Mond. Napadalci so poskušali uničiti to mrežo, vstopili so v omrežje in ga analizirali in v določenem trenutku so pritisnili ta rdeči gumb in poskušali so uničiti celotno mreže. Vse skupaj poteka seveda zelo hitro, ko se eh, to začne dogajati. Kdo je ta napadalec, zakaj je eh, napadel ta kanal, vse to je bolj kot ne neznano. Ampak to eh, bo lahko v prihodnosti uh, predvsej bolj razširjeno, ne gre torej samo za krajo podatkov, ampak tudi uh, za drugo, druge načine povzročanja uh, različnih posledic, tudi fizičnih posledic. Vse to je treba uh, upoštevati, uh, to vrstni sistemi so namreč uh, bistvenega pomena za delo, uh, delovanje našega gospodarstva, demokracije, uh, in tako naprej. Zato se moramo jasno odzvati na to vrstne stvari. Danes imajo napadalci prednost, so en korak pred nami. Obenem pa vemo, kako se zaščititi. Ampak v to je treba eh, vnesti veliko energije, veliko truda in pri tem moramo vsi sodelovati, vsi, ki skrbimo za kibernetsko eh, varnost. Kibernetska varnost danes seveda ni nekaj, eh, kar bi bilo omejeno zgolj za nekaj strokovnjakov. O tem moramo razmišljati vsi in vsak mora prevzeti del eh, svoje odgovornosti. Vprašati pa se moramo, kako se kar najbolje kot skupnost zaščititi pred napadi. Na kratko še v Franciji. Eh, naša agencija, ki jo vodim, je nastala pred kratkim, leta 2009. Nas je bilo približno 100, danes nas je, nas je približno 500, tako da so javne oblasti namenile temu eh, precej eh, sredstev, glede na to, koliko je napadov. Razlikovati je treba med eh, napadi pred obveščevalnimi dejavnostmi in obrambo, za kar skrbimo mi. Tehnično gledano je to je verjetno uh, rahlo problematično, zato ker moramo vsi med sabo uh, sodelovati. Eh, težava pa je ta, da lahko pride do konflikta interesov, do uh, ustrezne porazdelitve pristojnosti imamo torej dve različni kategoriji, ki pa niso popolnoma nepovezani med sabo. Sam uh, se veselim uh, podatkov strani obveščevalnih uh, služb, ker na ta način bolje razumemo, zakaj je do nekega napada prišlo, uh, kaj se dogaja in tako naprej. To je v mojem poklicu seveda uporabno, ampak mi pomagamo žrtvam, skrbimo za obrambo in to je naša glavna pristojnost. drugi pristop, ki je verjetno precej francoski, ampak verjetno se boste strinjali, da je pravilen, uh, je ugotoviti, kako učinkovito preganjati napadalce. Uh, za najbolj kritične, uh, kritična omrežja smo se v Franciji odločili, da so uh, ustrezni varnostni ukrepi uh, nuja, ne morejo biti prostovoljne narave. Zakonodaja na tem področju eh, izhaja iz leta 2013, sedaj jo poskušamo izvajati in ta zakon je ANSI v agenciji omogočil, da stopi v stik s temi gospodarskimi subjekti, ki eh, upravljajo s kritično pomembnimi mrežami. Nekateri niso vedeli, kako velika grožnja to je, zato ker bodi si niso bili predmet napada, bodi si niso poznali tako dobro področja. Eh, skupaj smo na to poskušali določiti pravila, ki so potrebna za to, da se zaščitimo. S tem smo se ukvarjali v zadnjih dveh letih in eh, sedaj, pred 15 dnevi, smo predstavili tri glavne sklope. Imamo tudi seznam eh, pravil, ki veljajo za kritično pomembno infrastrukturo eh, in to je seveda pomembno za izvajanje ustrezne kibernetske varnosti. Kakšno je sporočilo? No, ti kritično pomembni gospodarski subjekti morajo eh, zagotoviti ustrezen razvoj kibernetske varnosti. To je njihova odgovornost na eh, tem področju imamo določena tehnična, eh, te, določene tehnične elemente, pomembno pa je tudi eh, upravljanje na ravni velikih javnih ali zasebnih entitet. To se mi zdi pomembno. Ne gre torej za to, da bi sprejevali nove zakone vsak dan, gre za to, da prek te platforme izpostavimo pomen upoštevanja kibernetske varnosti nočemo zgolj ukazovati, narediti morate to, narediti morate ono. Ne, eh, gospodarski subjekti morajo biti predvsem bolj ambiciozni eh, pri zagotavljanju kibernetske varnosti v financah, v prometu, eh, na področju energetike, pri distribuciji vode in tako naprej. Vse, vsa ta področja, področja, ki so pomembna za naše državljane in našo državo, so torej izpostavljena potrebujemo eh, nacionalne ukrepe, ob enem pa je treba to razširiti na evropsko raven. Večina naših eh, kritično vojevnih gospodarskih subjektov namreč ne deluje zgo, zgolj eh, znotraj francoskih meja. Najjasnejši primer je verjetno primer elektrike. Varnost na tem področju je seveda odvisna od naše eh, zmogljivosti proizvodnje in distribucije energije, obenem pa je vse skupaj odvisno tudi od naših eh, sosednjih držav. Tudi če bomo zaščitili eh, električne sisteme v Franciji, to še ne pomeni, da bomo varni, zato ker smo odvisni od partnerjev, partnerskih držav in podjetij in njihove pomankljivosti lahko vplivajo tudi na nas. To je seveda ekstremen primer, ampak na večini področji ugotavljamo, da so eh, ti gospodarski subjekti bodi si tako ali tako evropski, eh, bodi si eh, tesno sodelujejo z drugimi podjetji v drugih državah. Zato potrebujemo skupne ukrepe in zato pozdravljam direktivo o varnosti omrežij, ki nam bo omogočila takšno evropsko delo na podlagi skupnih ukrepov, ne zgolj nacionalnih ukrepov. kot ste dejali, gospod predsednik, eh, menim, da je avtonomnost na tem področju, eh, na področju kibernetske varnosti in informacijske tehnologije kot takšne zelo pomembna. Lahko vam dam konkreten primer, zakaj je to pomembno. Strateška avtonomija, avtonomnost seveda eh, ne pomeni, da moramo zgraditi zidove po Evropi, Eh, to še ne pomeni, da, moram, da se moramo zapreti vase. Eh, še naprej moramo sodelovati s tujimi subjekti, naprimer z ameriškimi. Eh, ampak to ni glavni cilj takšne Avtonomije. Ne, sami moramo biti sposobni upravljati z določenimi omrežji, nadzorovati določeno tehnologijo, eh, ukrepati na določenih področjih. Ne smemo biti eh, odvisni zgolj od inovacij in pravil, ki prihajajo iz držav zunaj Evropske unije. Rad bi izpostavil tri točke te eh, strateške avtonomnosti. Mi moramo zagotavljati našo kibernetsko digitalno varnost drugi zunaj Evropske unije tega ne bodo naredili. Ne moremo imeti nekakšnega eh, kibernetskega ščita, ki bi zaščitil Evropo in eh, ki bi ga zagotovil nekdo drug. To nima smisla. Kibernetska varnost pomeni, da mora vsaka država eh, na lasno pest zagotavljati varnost, obenem pa morajo evropske institucije prav tako upoštevati vprašanje kibernetske varnosti. In z tega vidika bi rad pozdravil vzpostavitev eh, evropskega omrežja, ki zagotavlja eh, zmogljivosti eh, na evropski ravni. In mislim, da je treba narediti še več za to, da se zaščitijo institucije in Evropska unija kot tašna. Na to imamo Evropsko agencijo EULISA, ki je nekakšen ki je nekakšna agencija podobna nam na nacionalni ravni, in mislim, da, morate, da mora ta agencija prevzeti več pristojnosti, več odgovornosti eh, in eh, bolj jasno mora določiti eh, ukrepe na področju kibernetske varnosti. Mislim, da sredstev ni dovolj za to agencijo trenutno, glede na to, kaj mora in kaj bi morala početi. Mislim, da bi morali torej vi razmišljati o vprašanju proračuna, ki je prenizek glede na tveganja in glede na eh, ambicije te Evropske agencije. Novi eh, predsednik eh, upravnega odbora te agencije je bil pravkar imenovan. To je nekdo, ki prihaja iz naše agencije, kar seveda ni na ključe, zato ker si prizadevamo za krepitev Eh, te agencije, s katero bomo lahko krepili zmogljivosti eh, posameznih nacionalnih organov in pri tem izvajali eh, zahteve iz direktive, ki sem jo omenil. Na to moramo govoriti tudi o neodvisnosti industrije. To seveda ne pomeni, da ne bomo sodelovali, da bomo obrnili hrbet tistim, ki niso evropski, drugim gospodarskim subjektom. Ne, ne gre za to. Ampak razviti moramo nekakšno eh, industrijsko bazo, nekakšno industrijsko osnovo na področju eh, digitalnih zadev, na področju kibernetske varnosti eh, znotraj Evropske unije. Že sedaj imamo gospodarske subjekte, ki dobro delujejo in mislim, da, prepričan sem, da lahko res resnično eh, razvijamo eh, takšne subjekte, ki bodo lahko zagotovili kibernetsko varnost v Evropi. Ti že obstajajo in mislim, da jih moramo spodbuditi za eh, delo v prihodnosti. To je seveda odvisno tudi od tega, kako pristopamo k digitalni industriji, kako kupujemo proizvode v Evropi morda bi morali privilegirati eh, proizvode, ki eh, so bolj eh, evropski. Morda bi morali privilegirati naprimer programsko, odprtokodno programsko opremo. ne smemo eh, preprosto slediti drugim in eh, kupovati na ta način. Mislim, da smo lahko predvsej bolj evropski, kar se tiče tega. Naslednja stvar je eh, certifikacija zaupati moramo v proizvode, ki jih eh, kupujemo in enako mora veljati za naše državljane in naša podjetja. Zato je certifikacija tako pomembna. Standardi so zelo pomembni. To pomeni, da eh, bomo lahko v roko vzeli nek proizvod, evropski ali pa neevropski proizvod in da bomo vedeli, kaj se eh, v njem skriva in kako varen je. Resnično moramo imeti možnost, da zaupamo v takšne proizvode in to pomeni, da moramo vedeti, kaj se v njih skriva. Veselim oziroma eh, pozdravljam eh, podpis zasebno javnega partnerstva na področju varnosti, ki, eh, do katerega je prišlo prejšnji teden. V zasebni sferi sodelujemo pri tem delu, kar je malce čudno, ampak eh, na ta način bomo lahko eh, zbrali tudi z naslova vzore 2020 in to je spet eh, odličen ukrep, ki ga pozdravljam, kot sem dejal. In še ena stvar, ki bi se rad dotaknil. Bojim se, da v prihodnosti ne bomo več mogli ustrezno sprejemati zakonodaje na področju kibernetske varnosti zaradi mednarodnih sporazumov, zaradi trgovinskih sporazumov. Razmišljamo eh, o eh, TISI, o TTIP-ju. To, kar počnemo na področju varnosti, lahko nekateri tolmačijo kot eh, vzpostavljanje ovir Ne, ne gre za to. Sam si prizadevam za kibernetsko varnost, ne za protekcionizem. To je nekaj drugega. In eh, to želim jasno povedati. Mislim, da moramo še vedno biti eh, sposobni določati eh, pravila. Seveda lahko nekateri gledajo na to kot na ovire, ampak potrebujemo strezna pravila na področju varnosti. In na to še vprašanje šifriranja in kodiranja razvoj tega področja, eh, razvoj različnih šifrirnih tehnologij je nekaj, eh, k čemu moramo prav tako eh, težiti, zato da zaščitimo podatke, osebne podatke in tako naprej. To ni nevarna tehnologija, to je tehnologija miru, tehnologija razvoja. Seveda se lahko to vrstno tehnologijo uporablja tudi v drugačne namene, naprimer teroristi, lahko uporabljajo, ampak naše stališče je zelo jasno. Če je treba izbrati med tem, da zaščitimo vse državljane, vsa naša gospodarstva, na to pa v nekem trenutku ne moremo. Uh, zbrati določenih podatkov, ki bi lahko bili eh, zanimivi za zagotavljanje varnosti, je uravnoteženost eh, tega področja zelo jasna. Zaščititi moramo naše državljane in naša gospodarstva. Hvala. Najlepša hvala. Imamo še nekaj časa za vprašanja. Gospod Boni bo začel. For, for... Najlepša hvala. Hvala za to celovito predstavitev. Vsi eh, razumemo, da je kibernetskega kriminala vedno več. Nažalost je takšna realnost. Zavedamo se tudi, da mora biti naš odziv odločnejši. Popolnoma se strinjam vam, z vami, eh, ko pravite, da morajo biti digitalne varnostne eh, rešitve obvezojoče za vse v teh različnih sektorjih, še posebej, ko govorimo o kritično pomembni infrastrukturi, ampak ne zgolj na tem področju. Živimo v času izvajanja direktive o zagotavljanju eh, varnih omrežij. To je seveda pomembno, ampak uspeh eh, tega izvajanja, izvajanja te direktive, je odvisen od dejanske pripravljenosti za sodelovanje v državah članicah. Zanima me, če je eh, z vašega vidika to mogoče. Ko smo pripravljali eh, direktivo o eh, varnosti informacijskih omrežij, smo se o tem pogovarjali. V nekaterih državah obstajajo določene ovire, pogovarjali smo se o različnih stališčih različnih držav in mislim, da je to ključnega pomena v prihodnosti, in mislim, da je sedaj pravi trenutek, da to povemo, se lahko pogovarjamo o varnosti kot pristojnosti držav članic. Ampak, ko govorimo o eh, digitalni varnosti, ki je eh, po naravi čezmejna, potem je eh, po mojem mnenju jasno, da mora biti sistem evropski, ne zgolj nacionalni. Moje vprašanje je torej, kako to prevesti v realnost. Drugo vprašanje je naslednje. Kako uh, zagotoviti uspeh eh, na področju kibernetske varnosti? Kibernetsko varnost lahko ukrepimo eh, prek našega sodelovanja, sodelovanja med institucijami in državami članicami. To nam lahko uspe tudi prek sprejemanja osledne zakonodaje. Eh, s pomočjo ustrezne tehnologije, v katero je varnost ugrajena. Omenili ste naprimer šifriranje, enkripcijo, tudi o tem se je treba pogovarjati. Pogovarjati se moramo o naših temeljnih pravicah, naprimer eh, zasebnost. Šifriranje je torej pomembno prav za nas. In še nekaj. Ozaveščati moramo eh, ljudi o kibernetski varnosti, eh, o vseh teh zadevah. In zato nam bo direktiva o varnosti informacijskih omrežij dala nekaj urodij tudi na tem področju. Hvala. Gospa Sipel. Ja, vielen Dank. Najlepša hvala. Poslušam te razprave o varnosti podatkov in uh, včasih sem malo pretresena. Enako tudi danes. Uvodoma ste povedali, da tisti, ki imajo zločinske namene, da so vedno korak pred nami. Nisem pa prepričana, da smo mi samo korak za zločinci, tudi za drugimi. Namreč tehnično je že dolgo znano, kako je možno napasti teh, našo tehnologijo in infrastrukturo. O tem so bili posneti že filmi. In pri nas je tako, da politično nismo pravočasno odreagirali na to. Šifriranje eh, obstaja, ampak eh, tukaj smo vedno pretreseni, čež da tega ne smemo storiti, saj bi lahko teroristi iz, izkoristili um, šifriranje v lastne namene. Zakaj smo tako previdni? Morda bi morali uh, v prihodnosti celo dati naše prstne vtise, ko kupimo kuhinske nože, saj tudi s tem mogoče koga ubiti, kaj ne. Vedno, ko govorimo o nacionalni varnosti in pravimo, da je to nacionalna pristojnost, eh, je to jasno. Potem pa sedaj govorimo o zadevah, ki morajo biti v evropski pristojnosti, ampak te zadeve so samo takrat, ko potrebujemo dodatne finance iz evropskega proračuna zaščite nac nacionalnih infrastruktur bi morali biti najprej regionalna in nacionalna pristojnost. Namreč dovolj bi bilo, um, da se napade določeno regijo in tam naprimer popolnoma odklopi infrastrukturo, to bi povzročilo velik kaos, saj bi naprimer v eni regiji uh, popolnoma eh, omrtvičili to regijo, ne bi bilo elektrike, ne bi bilo komunikacije in tako naprej. V prvem mestu bi potem država trpela, saj bi tam eh, nastal velik kaos, seveda pa v drugi vrsti tudi Evropska unija. Potrebujemo torej več inicijative za to, da se dobavitelji energije, naprimer, sami zaščitijo. V podjetjih uporabljajo robote, In tudi te robote je mogoče napasti, tako da bodo uh, storili stvari, za katere niso namenjeni. Veliko je govora o avtomobilih, ki bodo vozili sami. Kaj se bo zgodilo, ko bo nekdo vdrl v ta sistem in bodo potem ta vozila vozila kam drugam, kot pa so namenjena? To je tudi mogoče. Torej, varnost podatkov je gotovo lahko tudi gospodarska prednost, ampak očitno je, da moramo najprej uh, razmisliti o tem, da je, ali je to res prednost za nas in to na različnih političnih področjih. Govorili ste tudi o televizijskih programih, o radijskih programih. Vprašali ste, zakaj to sploh uh, počnemo. Mislim, da je uh, zelo jasno. Namreč Če oseba udre v sistem eh, televizijskega programa, potem svoje propagande ne rabi razširjati preko Facebooka in Twitterja, ampak kar v najbolj zaželenem terminu preko televizijskih kanalov. Torej, ni dovolj, da evropske finance namenjamo samo za tako imenovano varnost. Mislim, da morajo tukaj prvo aktivno ukrepati države članice. Tudi industriji moramo povedati, da je deloma to tudi njihova naloga. Na področju medijev pa moramo pri naših državljanih razjasniti, kakšne so dejstva. Namreč nove tehnologije prinašajo veliko novih možnosti, istočasno pa tudi veliko tveganj. Hvala lepa, <clears throat> zdaj pa gospa Intveld. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa gospod Popah za vašo predstavitev. Moram priznati, da sem nekoliko presenečena, ko sem prisluhnila vašim besedam. Ob koncu vašega prispevka ste vi sami eh, izjavili, da ne želite eh, uveljavljati protekcionizma, ampak odkrito srčno povedano, eh, to je bil občutek, ki sem ga imela vse skozi. Tukaj gre tudi za samostojnost, neodvisnost eh, Evropske unije, ampak jaz imam občutek, da to, kar vi predlagate, je, da postavimo neko ograjo okrog Evropske unije in da otežkočimo interakcijo z preostalim svetom. Jaz pa mislim, da bi morala Evropska unija postati močnejša, Eh, naslednji Steve Jobs bi moral biti evropejc in eh, če bomo to dosegli s tem, da odpravimo eh, pregrade znotraj našega trga in francoska vlada to zelo podpira vedno. Drugi element pa je tudi to, da imamo ogromno pravil in ured, za katere se nihče niti ne požvižga pravzaprav, tako imamo občutek, vsaj to je moje, moje prepričanje in tudi to tudi ni kos vsem potem konkretnim Eh, konkretnim eh, uveljavljanju v, v praksi. In torej zato bi morali biti sposobni eh, mi sami uveljavljati svojo zakonodajo. Če pa tega nismo sposobni, potem zakaj sploh pripravljamo zakonodajo? Evropa tako ne bo varnejša. Vi govorite o TTIP-ju kot o nekem, neki pošasti, kot o neki nevarnosti za varnost evropskih sistemov. Jaz pa mislim, da večje, večje grožnje pa, je pa šipko izvajanje strani Evropske komisije. Vaša vlada je podprla vse, kar je povezano tudi z zasebnostjo. Verjetno boste podprli tudi krovni sporazum, ki spodkopava tudi vprašanje eh, za varnost podatkov. <clears throat> Potem recimo eh, poskušate uveljavljati tudi prepoved, kar zadeva šifriranje eh, po celi Evropski uniji. In torej, ko govorimo o varnosti, ja, oproščam, eh, imate prav, ko ste zarisali vse možne nevarnosti, katerih se moramo vsi zavedati. Nevarnost obstaja, imate prav, ampak če si ogledamo recimo velike primere udorov, kot se je zgodilo pred leti eh, strani britanskih obveščevalnih eh, služb, ki so vstopili v sistem belga.com. In uh, zdaj pa pravosodne belgijske oblasti so prišli do zaključka, da ne morejo dokazati, da je to bil udor in so torej opustili primer. Uh, Eh, torej, eh, sveda, lepo je reči, da moramo biti samostojni pri naši varnosti, ampak to me ne eh, pomirjuje. Torej, res si nadejam, da namesto, da bi govorili o protekcionističnih ukrepih, eh, da bomo neodvisnost Evropske unije dosegli tako, da bomo okrepili sposobnost Evropske unije, da spodbudi eh, svoja podjetja, da naj leta postanejo manj odvisna od. Eh, drugih podjetij iz tretjih držav in eh, pač, da bomo uspeli tudi uveljavljati pravile, ki smo jih mi sprejeli. To je način, kako naj postopamo, ne pa, da se zapiramo vase in da postajamo samo obramni, ampak da smo tudi eh, na, na, obrnjeni navzven. Uh, thank you very much uh, for this presentation. It's... Christine. Hvala lepa. Varnost je seveda zelo pomembna, pomembna tema in zato je treba razviti zelo tehtne razprave. To je osnovna zadeva. Ko govorimo o kibernetski varnosti, najprej se moramo vprašati, kako daleč naj sežemo in kako naj razlikujemo med univerzalnim tehnološkim in stvarmi, ki so zelo tesno povezane z nacionalno varnostjo. Prihajam iz Estonije in tamle imamo centar uh, eh, kibernetske varnosti NATO, ki deluje uh, na naših tleh za celotno zemlje NATO. Jaz sem, morda sem narobe razumela, ampak eh, zdi se mi, da ste rekli, da moramo graditi, neke, graditi kot neke vrste uh, zid. Uh, Eh, zato, da nekako se zapremo, torej, da bi ustvarili neko evropsko kibernetsko varnost, ki naj bi bila popolnoma drugačna, ki naj bi več, uh, ki naj bi več bila interoperabilna napram NATO-vemu sistemu. To se mi zdi dokaj nerazumljivo, potrebovala bi nekaj pojasnil. Če si ogledam vsakodnevno varnost, pa se sprašujem, ali bi to lahko res dosegli samo z uh, odločnimi uh, uredbami in strogimi uredbami in nacionalnimi pravili. Ko si ogledamo konkretne primere, mi smo imeli tudi v Estoniji konkretne primere kibernetskih napadov iz drugih oziroma iz tretjih držav, ne se tako izrazim, in smo ugotovili, da eh, v takih primerih eh, se vse to dogaja bolj v zasebni sferi. Kibernetski napadi se dogajajo tako, da se eh, poslužijo različnih mrež. Imeli smo neke obramne sisteme, ki so se naslanjali predvsem na mm, sisteme, ki so uh, se posluževali pomoči konkretnih posameznikov, državljanov. Eh, in torej moje vprašanje je tole, kako v Evropi, po celi Evropi bi lahko res eh, pritegnili k stvari vse ljudi, državljane, ki naj dajo na razpolago svoja znanja, svoje eh, zmogljivosti. Vemo, da so ravni zelo različne v različnih državah. Zato potrebujemo neko splošno pozornost. Pravi ključ do varnosti je v računalniku vsakega posameznika posameznika, ne pa samo v vladnih eh, uradnih stavbah. Thank you very much uh, for your outline. Uh, I'd like to just add. Uh... Lepa. Uh, jaz bi želel dodati samo še eno vprašanje. Tu sedim, tu zadaj. In eh, predvsem v zvezi z ukrepi za informacijsko varnost, eh, gospod Boni je tudi to izpostavljal, eh, zato bi rad vedel, kaj mislite po sprejetju direktive, ki želi doseči varnost za kritične sisteme, Kaj pa vse ostali sistemi, vključno tudi pravile, ki zadevajo odgovornost za proizvajalce eh, tehnologij, ki naj zagotavljajo varnost informacijskih sistemov. Stvari postajajo vedno bolj zapletene in torej eh, nekateri samo nadzorujo oziroma nekateri tudi uporabljajo te eh, tehnologije. In torej vprašanje se zastavlja, mislite, da bi morali predvideti tudi določene kazni v primeru, ko ne pride do spoštevanja odgovornosti strani proizvajalcev, tistih, ki svojo nepopolno tehnologijo povzročijo škodo uh, uporabniku. Uh, seveda obstajajo določene vrzeli, ki se jih uh, ti uh, proizvajalci tudi poslužujejo, ampak lahko bi jih ustrezno zapolnili. Hvala lepa. Morda še kakšen kolega želi spregovoriti. Drugače pa bi se vam zahvalil. Moram reči, da se mi je zdelo, da smo se soočali zelo intenzivno in kakovostno morda bi lahko nadaljevali tudi to sodelovanje, tudi m, mm, bi vam rad postavil svoje vprašanje, da zaključim ta sklop. Vzvi, mm, ob upoštevanju niške direktive, ki ste jo tudi omenjali. Jaz bi želel seči nazaj na pomembno zadevo, eh, o kateri smo govorili tudi na konferenci na visoki ravni. Torej, Moram reči, da je to vprašanje kar zahtevno. Ali vi, in zato bi vas prosil za jasnost, ali mislite, da. Uh, bi morda lahko poskusili vzpostaviti nek sklop zakonodaje znotraj Evropske unije in tako da razvijemo tudi sodno prakso na področju informacijskih tehnologij in torej tako de facto bi ustvarili neko evropsko zmogljivost. Ne mislite, da na tak način tudi ustvarjamo neke pregrade, neke barijere? kaj ti ne bomo seveda krepili eh, obrambe, ampak eh, bomo okrepili eh, pravzaprav zakonodajo Evropske unije. Ali mislite, da bi ta lahko bila pot, pod kateri bi lahko šli, bi potrebovali nekaj več jasnosti z vaše strani o tem, kako mislite, da bi lahko najbolje zaščitili naše državljane? Mi ne želimo ustvariti kot neko protivtež združenim državam, ampak jaz sem imel občutek, da eh, ste namigovali na to, Eh, rekli ste, da je direktiva iz Nice čisto v redu in torej kaj bi morali še postoriti za zakonodajo? V katero smer mislite, da bi morali se usmeriti eh, pri tudi vzpostavljanju morda nekega evropskega telesa za te potrebe? Mi moramo okrepiti naše zmogljivosti v Evropski uniji in to je eno od ključnih vprašanj. Bien, merci beaucoup pour ces, ces nombreuses questions. Je, je vais essayer. Hvala lepa za številne vprašanja. La, la directive Nice qui, qui revient. Euh, Directiva Nice, qui eh, se eh, mi ovečkrat omenjal, je bistvenega pomena, kaj ti uh, eh, je to močan eh, znak eh, in eh, signal za države članice, ki se še ne zavedajo pomena kibernetske varnosti, kaj ti v njej se tudi poudarja, da je potrebno delovati v mreži in to je dober model vsaj začetno, kaj ti pa čeprav ste tudi vi to opozarjali na to, imamo kritične infrastrukture, ki so ponavadi čezmejne narave in to že torej deluje na evropski ravni, gre pa za drugo vrsto vprašanj, ki so zelo občutljiva, vprašanja, ki so tesno povezana tudi z vprašanji nacionalne suverenosti in to lahko opažam pri žrtvah, ki jim moram pomagati. Gre za kritična področja, kritične panoge, kot tudi uh, nacionalna obramba, torej gre za klasično tolmačenje občutljivih panog. Ampak uh, napadalci ne razlikujejo in torej prehajajo z napada uh, proti industrijo industriji za orožje na popolnoma drugačno področje. Oni pač eh, ne spoštujejo različnih sektorjev in te razčlenitve na različne panoge. Torej, direktiva nis nam bo omogočila, da lahko sodelujemo in eh, torej, to se mi zdi eh, predvsem pomembno, ko oblikujemo nek model, ko gre za sodelovanje z drugimi državami članicami stvari postajajo občutljive, zato vzpostavljamo ponavadi dvostranske odnese. Ko gre za izmenjavo informacij pri konkretnem udoru, po konkretnem napadu, še dan danes je težko izmenjavati te podatke z več a, eh, a, eh, subjekti, ker je žrtve už vsekakor vedno občutljiv subjekt. A, Eh, gre torej za tudi ljudi, ki ne želijo deliti teh informacij z številnimi sogovorniki in torej vprašanje delitve informacije eh, prek eh, direktive NIS morda bo nek prvi korak v to smer, kajti od vsega začetka smo poskusili vse skupaj združiti in vzpostavljati večkratne mnogotire stike, ampak to je bilo težko in če bi se za to odločali, potem bi ostali nekako na neki banalni ravni in pravzaprav bi izmenjevali podatke, ki niso dejansko relevantni. Spraševali ste, kateri so konkretni majhni koraki, ki bi jih lahko izvedli. Dan danes eh, vemo, kako naj se zaščitimo, zavarujemo. Imamo neko doktrino, ki zajema tri stebre. Prvič zaščita informacije, potem razmišljati o sistemih, eh, o informacijskih sistemih, ki naj onemogočijo napade in to je popolnoma nov pristop, to je prva stvar. Potem moramo razviti nove tehnologije za šifriranje, ki naj omogočijo to varovanje. Druga etapa pa predvideva opredeljevanje konkretnih napadov dan danes um, imamo eh, veliko ljudi, ki se ukvarjajo ravno z iskanjem sledi napadov. Mi ne, ne verjamemo več v zaprt sistem, ki bi lahko bil stotstotno učinkovit. Sistemi so narejeni za to, da si izmenjujemo podatke, da smo v stiku, da prije do interoperabilnosti in torej to je možno za to, da pač tisti, ki bi jih želeli izločiti, tudi prehajajo iz enega sistema v druge in da pride torej do napada. In moramo pa iskati te sledi. Potem tretja tema tema, tretji sklop, ki ga morda nisem omenil, je um, ozaveščanje ljudi. Gre za teh, visoko tehnološko področje. Uh, stvari niso tako zelo uh, razumljive, ampak ne moramo mimo človeškega elementa. In eh, dejansko gre za pogostih primerjih obdelavo podatkov o konkretnih ljudeh. In zato je dobro, da vsak posameznik, vsak uporabnik se zaveda, kaj se dogaja prihaja, to je treba spodbuditi in eh, na tem področju ravno eh, ukrepanje na evropski ravni bi bilo morda veliko laže, ker eh, tukaj gre eh, za primere, ki so nekoliko splošnejši, ne gre za konkretne primere, uplet, eh, pri katerih je upletena tudi konkretna žrtev. Ehm, zdaj pa eh, naj obrnem še na drugo sogovornico, ki je omenjala številne potencialne tarče, omenjali ste tudi zamude in eh, naložbe držav članice. Zamude so dejanske, ampak po drugi strani se moramo zavedati tega, da je to področje, ki je še relativno novo in da uh, nihče dan danes v Evropi ne more reči, da je uh, pač uh, stot, stotno uh, v pač v spredju eh, in da je absolutno soodsotno na tekočem z vsem tem, kar se dogaja na tem področju. Morda je videti to ne, naivno, ampak eh, moram eh, priznati, da se stvari zelo hitro razvijajo na tem področju in vprašanje dan danes je, kako naj nadoknadimo to zamudo. Ko govorimo o naložbah držav članic, lahko spregovorim samo o francoskem primeru, lahko priznam, da od leta 2009 dalje smo, eh, ko je leto, ko je nastala agencija, ki jo vodim sedaj, od takrat smo imeli kar nekaj sklepov za to, da bi zaščitili in zavarovali najbolj občutljive tarče na gospodarskem eh, področju in eh, tudi na obravnem področju. Naložbe so res konkretne, ker želimo to uvrstiti na najvišjo raven. Eh, to je nacionalna prednostna naloga in sredstva, vam lahko zagotovim, sredstva obstajajo in tudi kljub temu, da gospodarsko okolje v tem trenutku ni posebno naklonjeno eh, tem naložbam ampak sredstva razpla, raz, obstajajo, razpolagamo sredstvi, vse to ni dovolj in zato ustrajamo na tem, da uh, vsak se mora angažirati in predvsem, eh, ko gre za kritične infrastrukture, bi morali morda uporabiti ravno zakonodajne orodja za to, da ozavestimo ljudi v zvezi z vprašanji, ki so povezani za kibernetsko varnostjo. Zdaj pa Naj se navežem na vprašanje o protekcionizmu in naj povem, da tega sploh nisem želel namigniti. Jaz se ukvarjam z kibernetsko varnostjo in to vse to temelji na zaupanju, ki ga lahko izkazujemo do celotnega sistema, ki nas obkroža. To, kar ste morda lahko eh, raztolmačili kot protekcionizem, je to, da ko gre za proizvode, eh, moramo eh, imeti zelo natančen pogled vanje, moramo dobro biti seznanjeni z značilnostmi, recimo proizvoda, ki zagotavlja možnost šifriranja podatkov. Ne moramo se omejiti zgolj na, recimo, navodila za uporabo, moramo se poglobiti v opremo, ki jo uporabljamo, zato, da ocenimo, ali lahko zaupamo tisti, eh, tisti opremi ali pa ne. Torej ne gre za protekcionizem, lahko seveda zaupamo eh, opremi, ki je francoskega izvora, evropske narave, včasih pa tudi eh, napravam, ki prihajajo bolj oddaleč. Ampak seveda morda vi ste lahko v tem zaznavali neko namigovanje na protekcionizem. Potem pa, ko gre za izvajalce določenih storitev, naprimer, ko gre za računalništvo v oblaku, dan danes Eh, pač nekateri eh, opozarjajo na to, da obstajajo določene varnosti pri vsem tem, ampak lahko uporabljamo te moderne tehnologije na varen način, ampak eh, v tem primeru je treba biti sposobni, da ocenimo kakovost tega, kar nam ponuja določen ponudnik teh storitev. In torej očitno, če se želimo Eh, izogniti določenim lokalnim pravilom, eh, potem moramo uveljaviti recimo to, da eh, naj se podatki hranijo na evropskem ozemlju, zato da bomo lahko uveljavljali evropsko zakonodajo. To je nek ukrep, ki ga smo, smo ga sprejeli v Franciji in tam je pač enostavno uzakonjena, da pač se varnost ponudnika lahko oceni ravno na podlagi podlagi tega in mislimo, da možnost, da ocenimo stopnjo varnosti eh, določenega podumnika ne pomeni protekcionističnega koraka. To lahko velja ne samo za evropske akterje, tudi za tuje akterje. Vsekako mi ne, pre, ne prepovedujemo eh, tujim ponudnikom, eh, da pač pridejo in izvajajo določene storitve, ampak vedno ob spoštovanju naše zakonodaje z področja varnosti. Vse to potem pomeni, da moramo imeti zaupanje v proizvod ponudnika. In torej zato potrebujemo tudi tesne, tesne vezi z ponudniki eh, in to zaupanje eh, enostavno ne more samo tako biti v zraku na podlagu določenih praznih obljub. Stvari moramo imeti možnost preveriti. Glede. Uh torej, vprašanja, ki ga je postavila estonska poslanka. Moram reči, da smo v tesnem eh, stiku vedno z našimi sogovorniki iz NATO in eh, s centrom v Estoniji in eh, stiki, ki jih imamo in vezi, ki jih imamo z. Zavezniki v NATO zadevajo seveda področje obrambe. Eh, vojaško področje in eh, to pogledno eh, tesno sodelujemo, ampak imamo določene dvome, ko gre pa za sodelovanje na nevojaškem področju. Veliko, veliko uh, varnostnih ukrepov ni povezanih z vojaškim področjem in Torej, eh, NATO, ki, NATO kot eh, vojaško zavezništvo ni edino, ki nas lahko zaščiti pred kibernetskimi napadi. Eh, torej, veste, da naši zavezniki so tudi lahko drugi sogovorniki. Zato eh, ne moremo enostavno se obračati samo na NATO-ve sogovornike, ko gre za kibernetsko varnost. Rešitev tiči v tem, da um, aktiviramo vse različne sogovornike. Vi ste omenjali tudi državljane kot morebitne subjekte pri zagotavljanju kibernetske varnosti. Dejansko to je ena od možnih poti, ni morda tista, po kateri bomo lahko takoj stopili. Uh, sicer uh, imel sem možnost tudi uh, slišati, kako delujejo stvari v Estoniji, ampak morda včasih ni mogoče takoj prenesti vaših rešitev tudi na, na preostalo evropsko območje. Uh, tudi, uh, Vsekakor smo prepričani, da v primeru hujše krize potrebujemo strokovnjake, ki se ukvarjajo s tem področjem eh, s polnim delovnim časom. Eh, in zato seveda bomo potrebovali tudi sodelavce, ki naj nam omogočajo to ponovno vzpostavimo eh, sistem. Zato smo z Ministrstvom za obrambo poskusili razviti ravno tak sistem, zato da bi lahko razpolagali približno za nekaj tisoč ljudi, ki se lahko aktivirajo v primeru hujšega napada ali eh, hujšega udora. Seveda potrebujemo strokovnjake, hkrati pa potrebujemo neke vrste rezerviste, ki naj bodo sposobni eh, zagotoviti dodatne kapacitete in zmogljivosti v mm, izjemnih okoliščinah. In pa še nekaj v zvezi z direktivo nisem, naj povem, da je to po mojem mnenju neke, neke, prvi, neke vrste prvi korak. Morda ni uh, zaključek vsega, ampak je začetek neke poti. Dejansko to terja konkretno izvajanje, bomo morali ustvariti določene stvari v številnih državah članicah in torej mi gledamo na to kot nek prvi korak. Francija je zelo upletena. Uh, pri vsem tem. Želimo vzpostavljati neke mreže, torej mreženje je temeljnega pomena, izmenjava ključnih informacij med različnimi državami. Ampak eh, morda eh, pravi trenutek ni še nastopil za, eh, za neko popolno dopolnitev, ampak nekega dne, plejali sle, se bodo ljudje zavedali in to tudi voditelji na politični ravni, na, v ekonomskem svetu se bodo zavedali, da dejstvo, da so vedno zanikali pomen kibernetske varnosti, bo pač prišel na plano in ljudje bodo začeli gledati na nje kot na neke krize krivca. Eh, šlo bo za primere malomarnosti. Dan danes ljudje so samo žrtve. Mi mislimo, da moramo pomagati tem žrtvam, zato da presežemo eh, te probleme, da popravimo njihove sisteme, da premostimo te napade, ampak eh, ljudje se morajo zavedati lasne odgovornosti. In tudi prej ali slej bo nastopil trenutek, ko bo potrebno tudi razpolagati z sankcijami in torej z konkretnimi kaznimi, eh, ki naj prizadanejo tisti, ki, so, ki nosijo dejansko odgovornost za pomankljivosti, ki so omogočile te napade. Zdaj pa naj zaključim. Pravzaprav, gospod Morajš, ste eh, nekako že vi zaključili svojim vprašanjem. Tukaj gre za vprašanje zaupanja. Direktiva NIS eh, spada eh, med tisto orodje, ki nam bo omogočilo, da vzpostavimo to zaupanje na evropski ravni, torej ocenjevanje proizvodov, ocenjevanje tudi pač, zanesljivosti ponudnikov določenih storitev in določenih proizvodov. V eh, direktivi ni, se govorimo bolj o kritični infrastrukturi. V Franciji smo se odločili tudi za podoben pristop, kajti zavedamo se, katere so lahko posledice eh, takih kibernetskih napadov za velike eh, mreže na nacionalni in evropski ravni, ampak moramo biti sposobni tudi se lotiti drugih primerov. Um, zelo smo zaskrbljeni tudi nad stopnjo kibernetske varnosti v majhnih podjetij. Tista podjetja, ki zaposlujejo recimo nekaj deset ljudi, ki morajo biti tudi ta sposobna uh, upravljati svojo kibernetsko varnost. Tudi to so lahko res uh, zelo priljubljene tarče za uh, hekerje, zato moramo najti neke rešitve tudi za ta podjetja. Moramo torej oblikovati neke rešut, reš, rešitve ključ v roki, uh, ki naj bo na voljo za majhna računalniška podjetja. Moramo najti neke poti za to, da zaščitimo seveda ne samo velike, ampak tudi majhne strukture in tja do posameznika, posameznega državljana. In to morajo biti že neke dorečene rešitve, ki naj omogočijo, da se jih poslužijo tudi posamezniki. Hvala lepa, gospod Popah. Hvala lepa za vašo predstavitev in eh, za, za vaše sodelovanje z nami. Mi to zelo cenimo. Eh, vi ste omenjali seveda zakonodajno delo, eh, vse skozi med vašo predstavitvijo in eh, seveda potem je pomembno tudi soočanje z poslanci in spremljanje tudi, kako se, se to udejanja na konkretni ravni v industriji. Imamo celo vrsto vprašanj, ki so povezani tudi z verigo vrednosti in morda bi lahko zato tudi organizirali še kakšno podobno konferenco ali soočanje, zato bomo v stiku z vami. Zahvaljujem se tudi vsem poslancem in poslankam za odlično vprašanje, ki so jih zastavili. Tako sedaj pa nadaljujemo za peto točko. Gre za Evropsko potno listino za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav. Poročevalec. Aha, postopkovno vprašanje. Ja, preden nadaljujemo za naslednjo točko. Čeprav razumem, da je ta izmenjava mnen potekala kot eh, nadaljevanje eh, poročila, ki smo ga pripravili. Omenila sem primer Belgakom. Veliko časa smo posvetili temu primeru, veliko razprav smo imeli, sedaj pa smo ga nekako pozabili. Ali se lahko še enkrat vrnemo k temu, tako da bomo razumeli, kaj se je zgodilo? Podjetje Foxit, ki je preiskovalo ta primer, je začelo odkrivati zelo zanimive stvari, potem pa so bili kar naenkrat vzeti iz tega primera, torej njihova preiskava ni, se ni nadaljevala. Sedaj pa se zdi, da se je ta preiskava v celoti zaključila, ker ni bilo dokazov. Dobro bi bilo torej, če preiskovalce povabimo vsem, naprimer predvsem preiskovalce iz podjetja Foxit, tako da lahko povedo, kaj se je zgodilo. Prav, bom spregovoril o tem eh, na sestanku koordinatorjev. Res pa je, da se ta razprava verjetno ne more zaključiti, brez da omenimo primer Belgakom. Torej, eh, sedaj nas lahko zapustite, najlepša hvala za to razpravo in kot že rečeno, nadaljujemo za točko 5. Gre za predstavitev trenutnega stanja pri eh, pogajanjih v trialogu. Gospod Halaho nam bo povedal, kakšne so pogajanja in eh, kaj se dogaja. Izvolite. Thank you, Najlepša hvala, predsedujoči. Imeli smo uh, en tehničen in en politični trialog, potem pa smo zaključili ta dosi. Za naš azilski sistem je zelo pomembno, da so dokumenti, ki so izdani, zelo kakovostni. Pa tudi tehnični postopki, ki jih Evropska unija uporablja pri sodelovanju z tretjimi državami, morajo biti dobri. Ta sporazum je pripravil boljši potni dokument, boljšo potno listino za prihodnost. To listino bodo uporabljale države članice Evropske unije, tretje države pa jo bodo bolj pogosto priznale. Spremembe izvornega predloga vključujejo naslednje. V uvodni izjavi 7 je parlament lahko ohranil to vključnost, eh, to, ta sklic na vračanje. Potovalna listina pa mora biti del pogajanj z diplomatskimi predstavniki tretjih držav, ko se pogovarjamo o vračanju državljanov. V uvodni izjavi 22 smo ohranili sklic, ki ga je zahteval parlament glede eh, pravic otrok in sklica na listino za temeljne pravice. Poleg tega pa imamo tukaj tudi sklic na eh, spoštovanje temeljnih zakonodajnih aktov, predvsem te listine o temeljnih pravicah. Kar se tiče izdaje tega, te potne listine, mora ta potekati v eh, spoštovanju azijskega zakonika. Tretji člen v tretjem delu govori o dokumentu za eno potovanje, ki poteka do eh, takrat, ko je državljan prispel v končno državo. To pa vključuje tudi različne zaplete, ki bi se lahko pojavili pri poti do končne destinacije. Vključili smo tudi določene določbe glede boljše priprave zakonodaje. Pomemben del sporozuma je to, da smo se odločili, da bo ta listina lahko izdana ne več kot 24 mesecev po eh, začetku veljave tega zakonodajnega akta potem postane dokument del rednega pregleda direktive. Torej, to je novi člen 8 v besedilu. Zakaj je to pomembno? Parlament in Evropska unija morata zagotoviti, da ne bomo spet čakali leta in leta, preden bomo preverili, ali je ta nova potna listina učinkovita in kakovostna oziroma ali potrebujemo spremembe. V končnem besedilu ni sklica glede hrambe in izmenjave informacij v bazah podatke, podatkov Evropske unije, ki bi bili povezani za to potno listino. Verjetno pa je, da se bo o tem govorilo kasneje v, drug, v okviru drugega inštrumenta. V devetem členu pozivamo, da se ta dokument uporablja štiri mesece po začetku veljave te zakonodaje. Tako imajo države članice dovolj časa, da prilagodijo svoje sisteme. V četrtem členu obravnavamo tehnične specifikacije tega, te potne listine in tam je navedeno tudi, kako se lahko to razvije v prihodnosti, predvsem kar se tiče tehničnih specifikacij in varnostnih elementov. Kot sem že povedal, ta potna listina ni nobena čudežna rešitev za naše težave z priseljevanjem oziroma vračanjem državljanov tretjih držav je pa morda en element v tej sestavljanki in vsekakor korak v pravo smer. Ko bomo posodobili že obstoječe inštrumente, bomo bliže skupnemu evropskemu azilnemu sistemu, ki bo omogočal boljšo obravnavo trenutnih težav. Večji del izzivov, ki so pred nami, je to, da bi omogočili boljše vračanje tretjih državljanov. Namreč manj kot polovica vseh odločb o vračanju se dejansko izvede. Zahvalil bi se nizozemskemu predsedstvu, komisiji in, za, in poročevalcem v senci za zelo učinkovito sodelovanje. Upam, da boste lahko vsi podprli ta končni rezultat, ko bomo o njem glasovali v odboru. Hvala. Najlepša hvala. Želi kdo od poročevalcev v senci spregovoriti? Ne, v tem primeru pa bomo jutri glasovali o tem političnem sporazumu v odboru, septembra pa bomo o tem eh, glasovali na plenarnem zasedanju. Najlepša hvala. Nadaljujemo lahko za točko 6. Gre za predstavitev strani Evropske agencije za temeljne pravice. Forum o temeljnih pravicah je potekal na Dunaju od 20. do 23. junija. Na tem dogodku so se srečali eh, tisti, ki pripravljajo politike, pa eh, določeni delavci na področju temeljnih pravic. In mnogi izmed naših članov so dejansko sodelovali na tem forumu in eh, prispevali k eh, razpravam. Danes je z nami vodja oddelka za svoboščine in pravosodje pri FRA, tako da bo, ki bo predstavila uh, zaključke tega foruma. Izvolite. Much, uh, Najlepša hvala in lep pozdrav vsem skupaj. Za začetek bi se zahvalila predsedniku odbora Libe in eh, odboru Libe nasploh, da ste nam je povabili na vaš sestanek, tako da lahko v imenu Agencije za temeljne pravice poročam o rezultatih največje konference do sedaj, ki smo jo naslovili Forum o temeljnih pravicah. Deset evroposlancev eh, se je udeležilo tega foruma mnogi izmed vas, ki so danes tukaj in prav zato se vam najlepše zahvaljujemo za vaše aktivno sodelovanje na tej konferenciji. Naslov foruma je bil Evropa vrednosti v današnjem svetu. Direktor eh, Agencije za temeljne pravice Michael McClarty je spregovoril o temeljih pravicah v času krize. Več kot 700 ljudi je sodelovalo, večinoma iz Evropske unije, nekateri pa so prišli tudi iz tretjih držav. Prvi podpredsednik komisije, gospod Timmermans, je otvoril to konferenco. Tam so bili tudi ministri iz Irske, Polske in Slovakije ter drugi visoki predstavniki iz držav članic. To pomeni, da so eh, tudi naši politiki imeli veliko interesa za to. Komisija je bila prisotna z vodji direktoratov, pa tudi eh, europoslanci in predstavniki Sveta Evrope ter Združenih narodov. Rada pa bi omenila še nekaj, kar je zelo pomembno. Namreč tam so bili tudi predstavniki različnih akterjev civilne družbe, naprimer predstavniki nevladnih organizacij, akademikov, umetnikov in tako naprej. Vsi ti so bili predstavljeni na našem forumu. Forum smo organizirali okrog treh centralnih tem. Odločili smo se, da ne bomo konference organizirali samo okrog ene teme kot v preteklosti. Te tri teme so bile prvič begunci in njihova zaščita. To je seveda eh, najbolj nujna kriza na področju temeljnih pravic in prav zato smo se odločili to iz temo izbrati. Druga tema je bila vključenost naše družbe v Evropski uniji so zelo raznolike in prav zato moramo zagotoviti kakovostno življenje in spoštovanje pravic vseh oseb v Evropski uniji. Tretja tema pa je bila digitalna doba, ki je prisotna v vseh aspektih našega življenja, ponuja pa tako priložnosti, kot tudi izzive za temeljne pravice. To je povedal tudi govornik pred menoj. To so bile torej tri ključne teme, ki smo jih obravnavali v panelnih obravnavah v predstavitvah in tako naprej. Imeli smo 28 usporednih delovnih skupin, ki so se uh, ukvarjale s tem. Imamo tudi dokument, ki je eh, relativno kratek, ampak zelo jedrnat in ki smo ga tudi danes razdelili in tam lahko vidite uh, izjavo predsedujočega. Predsedujoči foruma je bil gospod Michael McFlaherty, uh, direktor Agencije za temeljne pravice. Ampak ta izjava predsedujočega ni samo njegova izjava, dejansko vključuje duh pogovorov na tem forumu. Rada bi povdarila, da ne gre za besedilo, o katerem smo se pogajali in da ne gre eh, za besedilo, ki bi katerega koli izmed sodelujočih obvezovalo k eh, dejanjem. Ne, odraža mnenja sodelujočih v tem forumu. V tej izjavi smo se tudi eh, navnašali na države članice, komisijo in druge akterje, kot je naprimer eh, poslovni sektor ter civilna družba. To so akteri, ki morajo prevzeti sedaj vodilno vlogo pri izvajanju ukrepov. Katere predloge za ukrepe imamo torej, ki so navedeni v tej izjavi? Eh, Kar se tiče prve teme zaščita beguncev, imamo naslednje stvari. V celotnem času konference smo se pogovarjali o tem, kako morajo standardi za spoštovanje človekovih pravic voditi vse naše politike glede beguncev. Kaj to pomeni glede ukrepov? Potrebujemo praktične ukrepe strani evropskih inštitucij in držav članic. Naprimer, na vsak način se moramo potruditi, da identificiramo probleme in da eh, ljudem, ki potrebujejo mednarodno pomoč, tudi omogočimo azil. Še posebej pozorni moramo biti na ranljive skupine, kot so mladostniki brez spremstva, tem moramo pomagati skozi celoten postopek. Vpliv begunske krize na lokalne skupnosti je tudi pomembna tema, o kateri smo govorili. Tukaj smo slišali zelo praktičen predlog, namreč države članice naj kompenzirajo lokalne skupnosti, na katere ta kriza negativno vpliva. Naprimer v primeru socialnih in gospodarskih pravic, če se je turizem naprimer, poslabšal zaradi tega. Vsak evro, ki se ga porabi za begunce, bi lahko porabili tudi evro za lokalno skupnost in njihov razvoj. Prav zato pa moramo sodelovati za civilno družbo in lokalnimi podjetniki. Podarili smo tudi to, kako pomembno je, da zaščitimo nove prišleke. Mnogi, ki prihajajo iz eh, območij, kjer je potekal konflikt, so doživeli veliko traumatičnih izkušenj. Zato moramo izkoristiti nevladne organizacije, zdravstveni sistem in tako naprej, ki bi eh, dajo na voljo psihološke nasvete in pomoč pri premagovanju teh travm, To bi lahko počeli prek spleta, tako da bi bilo relativno ugodno. Zaščita otrok, ki so na poti, pa je tudi eh, privedla do pomembnega poziva. Namreč sistemi za zaščito morajo spodbujati najboljše interese otrok. To mora biti ključna odločitev pri sprejemanju celotnega postopka. Identifikacija in registracija mladih brez spremstva se mora izboljšati. Evropske inštitucije in države članice bi morale zagotoviti, da bomo imeli boljše usposabljanje glede pravic otrok in zaščite otrok. Za vse akterje, ki delajo na terenu, vključno s tistimi predstavniki za eh, civilne družbe, ki delajo na terenu. To je torej splošno glede zaščite beguncev. Druga tema pa je bila vključenost. Mnogi udeleženci foruma so povedali, da si želijo enake priložnosti za vse. Seveda upoštevamo eh, trenutno socialno in politično eh, klimo, ki vse bolj omogoča tolerantnost do ekstremizma in populizma, ki izkorišča ta brezposelnost in eh, slabe gospodarske razmere. Pregledati želimo sankcije v primeru diskriminacije. Namreč te sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Navezali smo se tudi na Evropsko konvencijo o pravicah invalidov. Ta je namreč ponovem ključen del evropske zakonodaje. Evropske inštitucije in države članice morajo slediti vzoru držav članic, ki so že namenile dovolj sredstev za spoštovanje oseb z invalidnostjo ena izmed ključnih tem, ki smo jih obravnavali, je bila izobraževanje. Izobraževanje je ključnega pomena za spodbujanje odgovornega državljanstva in skupnih vrednot, kot je naprimer nediskriminacija. Tukaj smo predlagali, da bi morale določene inštitucije, predvsem inštitucije za izobraževanje, vključiti tudi modul o eh, spoštovanju človekovih pravic pri svojih izobraževanjih. Kar se tiče pravic delavcev, tudi to je potrebno spoštovati. Povečati pa moramo tudi uh, zaposlovanje in stopnje zaposlovanja. Evropske inštitucije bi morale sodelovati z državami članicami in podjetji, tako da bi lahko preprečili izkoriščanje delavcev. Kar se tiče tretje glavne teme foruma, to pa je bila eh, digitalna doba. In tukaj smo ugotovili naslednje. Osebe so vse bolj eh, povezane tako poklicno kot tudi zasebno in prav zato moramo zagotoviti, da se temeljne pravice spoštujejo tako na spletu kot tudi eh, izven njega. Digitalna agenda Evropske unije bi lahko bila zelo učinkovito orodje, zato, da se pomaga tistim, ki so eh, ogroženi, da bi bili socialno izključeni. Približamo jim lahko različne aspekte življenja. Lahko bi razvili naprimer aplikacije, s katerimi bi pomagali osebam v eh, oddaljenih in podoženskih okoljih. Nove tehnologije pa so seveda eh, tudi takšne, da se jih lahko zlorabi za napačne namene. Razširjanje sovraštva je bolj preprosto preko socialnih medijev, če tega seveda internetna industrija in, eh, in primerni organi ne preprečijo. V novem svežnju za zaščito podatkov je veliko govora o pravicah ljudi na spletu. Udeleženci foruma so predlagali nekaj praktičnih pobud, naj podam nekaj primerov zbiranje in uporaba osebnih podatkov, naprimer na področju e-zdravja, je dobra, ampak zagotoviti moramo zelo, zelo učinkovito spoštovanje in varnost osebnih podatkov. Drug predlog je bil glede skupnih, skupnih predmetov na univerzah. Naprimer, tisti, ki študirajo pravo ali kaj podobnega, bi se lahko združili z specialisti za internetne tehnologije, tako da bi lahko omogočili boljše eh, spoštovanje zakonov tukaj. Predlagali pa so tudi, da se pripravi nekakšen eh, semafor za uporabnike digitalnih aplikacij. Kaj to pomeni? Rdeča bi pomenila, da so transakcije na spletu, vključno za posredovanjem osebnih podatkov, lahko nevarne. Torej, lahko jih nekdo zlorabi ali proda tretjim stranim. Potem pa bi imeli še druge barve. To so torej pobude iz tega foruma in navedli smo veliko praktičnih načinov, kako se soočiti z izzivi. Imeli smo tudi 28 delovnih skupin in rezultate teh delovnih skupin bomo kmalo objavili na spletu. Izjava predsedujočega se nanaša na to, kaj bi lahko storili politični akteri, zato da bi se temeljne pravice bolje spoštovali na teh treh področjih. Istočasno pa v izjavi opisujemo tudi, kaj bo storila Agencija za temeljne pravice. Na strani 36 do 40 je opisano, kaj bo Agencija za temeljne pravice v prihodnosti storila. V tej izjavi se odraža tudi, kako dobro se prepletajo različni akteri na različnih področjih glede spoštovanja temeljnih pravic. Evropske inštitucije, organi držav članic, civilna družba, mednarodne organizacije, poslovni sektor in akademiki so bili vsi prisotni na forumu in če ti dobro sodelujejo, potem lahko izboljšajo spoštovanje človekovih pravic v vsakdanjem življenju. Forum je prikazal, da lahko uskladimo spoštovanje temeljnih pravic med posameznimi akterji. To moramo upoštevati in tako eh, nagovoriti tudi ne druge, ne samo naše, našo klasično publiko. Štiri glavne teme so se izkazale za pomembne po tej konferenci. Na kratko jih bom opisala. Prva tema je to, da temeljne pravice veljajo za vse. Osredotočamo se seveda na posebne skupine, ki so najbolj šibke in ranljive in tako je tudi prav. Ampak razumeti moramo, da temeljne pravice veljajo čisto za vse. Kar se tiče digitalne dobe, to ne bi moglo biti bolj jasno, namreč eh, ta omogoča spoštovanje temeljnih pravic, je pa tudi velik izziv. Vključenost je zelo pomembna. Temeljne pravice veljajo za stare, za mlade, za čisto vse. Druga glavna tema je bila izobraževanje. Izobraževanje o temeljnih pravicah je ključnega pomena in to na različnih ravneh. V osnovni šoli pa vse do univerze moramo uh, izobraževati, tako v zasebnem, kot tudi v javnem sektorju. Ni dovolj, da prepuščamo izobraževanje o tem samo javnim eh, inštitucijam. Usposabljanja morajo biti dostopna za različne akterje. Tretja točka je bila tukaj eh, odgovornost inštitucij. Namreč, če se ne spoštujejo temeljne pravice, h katerim so se zavezale Evropska unija in države članice, je potrebno to tudi eh, preveriti, preiskati in sankcionirati. Četrta točka, ki je bila pomembna, je povezana z invalidnostjo in osebami z invalidnostjo. Namreč eh, tukaj velja moto, nič o nas ne smete sklepati brez nas. Kaj to pomeni? To pomeni, da je potrebno sodelovati z osebami, ki so, um, za katere te temeljne pravice veljajo, preden se pripravi politike glede njih. Agencija za temeljne pravice bo torej upoštevala vseh teh sto priporočil, ki so tukaj zajeta in vsi bomo poskušali storiti najbolje. Upam, da boste v svojem delu v odboru Libe upoštevali to, kar smo ugotovili. Naslednji forum pa bo gotovo dobra priložnost, še sploh, če boste tam sodelovali. Tudi vi, najlepša hvala. Hvala lepa, spoštovani kolegi, vsi ste prejeli to knjižico. Vem, da ste se nekateri udeležili tudi uh, foruma, ampak uh, žal imamo eh, malo časa pred naslednjo točko, potem nas namreč eh, čaka razprava z komisijo in potem z skupni, skupni, eh, skupna razprava. Kdo še želi spregovoriti? Prosim, dvignite roke, če želite spregovoriti. Dvignite roke visoko, prosim, tako da bomo vedeli, kdo še želi besedo. Tako, prosim vas, če ste lahko čim bolj kratki tako da bo dovolj časa še za odgovor. Žal smo te točke namenili samo pol ure. Tako prosim vas, da ste čim krajši, tako da bomo lahko prisluhnili odgovoru. Gospod Bonji, izvolite. Mače, eh, ahe. Najlepša hvala. Sam sem sodeloval na tem forumu, predvsem, eh, ko smo govorili o digitalnem obdobju. Rad bi se vam zahvalil za organizirano in dobro strukturirano razpravo. To je bila dobra priložnost, da smo se sestali z drugimi predstavniki civilne družbe in nevladnih organizacij. Na kratko bi rad podaril nekaj točk. Prvič. Prepoznati je potrebno, da so temeljne pravice eh, nekaj, kar velja tako na spletu, kot tudi v resničnem življenju. To je zelo pomembno. Povedali ste, da smo v času eh, izvajanja GDPR in da moramo to seveda spoštovati vsi, vsi akteri, inštitucije na vseh ravneh. Torej, to je zelo pomembno. En, eden izmed predlogov je bil, da bi morali pripraviti nekako, nekakšno listino pravic na nacionalni ravni, ki bi se ukvarjala z pravicami na spletu. Zelo jasno smo slišali tudi, da podjetja in deležniki na nacionalni ravni morajo sodelovati z organizacijami za človekove pravice na nacionalni ravni. Pomembno je razumeti predlog z tem sistemom opozarjanja v obliki semaforja. Ta sistem je bil predstavljen v času konference, ko eh, so ga razvile, razvila IT podjetja skupaj z organi za zaščito. O tem bi se bilo dobro še enkrat pogovoriti. Še enkrat najlepša hvala za to konferenco. Hvala, gospod Lorisen. Sure, I, uh, just... Najlepša hvala. Rada bi eh, še enkrat potrdila to, kar je povedal gospod Boni, namreč eh, skupaj sva se udeležila razprave o digitalni dobi. Takšni dogodki so včasih zelo formalni, kot nekakšen eh, ritual, ki se ponavlja, ampak sama sem bila zelo pozitivno presenečena, namreč vzdušje na tem forumu je bilo izjemno resno. Obravnavali smo pomembne vsebinske točke in posamezni akteri so zelo odprto razpravljali o težavah. Ena izmed ključnih zadev, o katerih eh, smo večkrat govorili, je to, da moramo upoštevati izobraževanje v digitalnem obdobju. Strokovnjake na področju tehnologij pa moramo izobraziti o temeljih človekovih pravicah tisti, ki razvijajo tehnologije, morajo imeti temeljno razumevanje in eh, spoštova, za spoštovanje temeljnih pravic. V nasprotnem primeru bomo samo govorili o nečem, kar ne bo nikoli tudi implementirano. Prav resno smo na tem forumu razpravljali tudi o vključenosti. Ta nova doba je nekaj, kar eh, prihaja zelo naravno za mlade je to gotovo tako, ampak rada bi povdarila, da moramo razumeti tudi starejšo generacijo ter eh, osebe nad 40. Tudi to je pomemben del socialne vključenosti in enakosti. Naslednja tema pa so tudi osebe z invalidnostjo ki so še ena pomembna tema. Torej, mislim, da so bile te razprave zelo dobre in upam, da bomo lahko storili korak naprej. V teh razpravah so, smo imeli veliko kreativnosti za iskanje novih rešitev, tako da upam, da bo to, se bo to nadaljevalo. Hvala. Hvala, gospa Gomeš. No Najlepša hvala, žal nisem mogla sodelovati na tem dogodku in upam, da bom eh, naslednjič lahko, tako da bomo imeli priložnost sodelovati na tem forumu naslednjič. Vaš zaključek, ki zadeva zaščito beguncev, se mi zdi zelo pomemben. To je vredno področje, ki je najbolj nasprotujoče politikam in vrednotam Evropske unije ter naši kredibilnosti v svetu. Prav zato me zanima naslednje. Ali nameravate ukrepati in opraviti preiskavo ter nam potem posredovati rezultate te raziskave? Zanima nas, ali evropske države in agencije prosijo za vašo pomoč, ko gre za težave za človekovimi pravicami. Ne samo v žariščih, ampak tudi drugot, naprimer v eh, taboriščih, ki so po vsej Grčiji trenutno. Pa tudi drugot, kjer prihaja do eh, kršenja pravic mladoletnih beguncev, tistih brez spremstva. Pa tudi v primerih, ko ženske in otroci niso dobili pravice do združitve družine. Tukaj gre za različne akterje, ki bi morali sodelovati, pa tega niso storili. No pa še nekaj glede tega, tega digitalnega uh, prepada. Tukaj smo videli različne uh, aspekte. Beguncem pravimo, da naj se sporozumevajo preko Skypa, ampak eh, potem Skype ni na voljo. To je nekaj, kar eh, svetujejo uslužbenci EU, teh, eh, ki so na terenu. Torej, zanima me, kaj boste storili, kako boste izvajali v, v praksi ta priporočila, ki so tukaj umenjena. Upam, da boste zelo aktivni. Hvala. Jako že rečeno, končati moramo ob. 1645 Kornelija. Najlepša hvala. Hvala za vaše povabilo. Mislim, da je zelo pomembno, da se parlament udeleži takšnega foruma. Za nas je bila to zelo dobra izkušnja in ne bom vas še naprej hvalila, mislim, da so vas že drugi dovolj, ampak seveda tudi moja poslanska skupina vas je se vam je že zahvalila za to. Kar se tiče socialne vključenosti, bi bilo dobro, da se tukaj vključi tudi problematiko Romov. Tukaj pišete, da boste razvili indikatorje glede vključenosti Romov v družbo, če bo to zahtevano. No, mislim, da je to nujno potrebno. Naša politična skupina bo to vsekakor zahtevala, zaprosila za to, Istočasno bi vas eh, z veseljem povabili k dodatni razpravi o vključenosti Romov v družbo. Zanima nas, eh, kje in kolikšni meri se tukaj spoštuje oziroma verjetno pogosteje ne spoštuje temeljne pravice Romov. zaradi široke razprave o beguncih smo verjetno malce pozabili na to temo, ampak po nepravilnem. Hvala. Thank you. Thank you, Mr. Najlepša hvala, gospod Jurek. E, dziękuję bardzo. Ja bardzo e, krótko. Najlepša hvala za besedo. Na kratko bi rad zastavil vprašanje v zvezi s praktično zadevo. Gre za zelo pomembno vprašanje govora je bilo o uh, deset tisočih uh, izginulih otrok v Evropi. To so otroci migranskih družin. Na to drugo vprašanje dejavnosti agencije, a ste zahtevali informacije od Europola oziroma policijskih eh, organov država članicah. Kakšne informacije lahko zbiramo eh, o teh eh, otrocih in kakšne informacije lahko najdemo? Gospa Soraja Posti naslednja. Tak så mycket. Jag ska börja med att säga att jag stödjer Cornelia Ernst i det hon sa vad det gäller romer och vill också uttrycka att... Najlepša hvala. Rada bi podprla Kornelijo Ernst pri tem, kar je povedala. Tudi strani SND so Romi za nas eh, zelo pomembna prioriteta. Sedaj pa, kar se tiče tega poročila. Če si ogledam začetek, no, naj takoj prelistam, da bom našla mesto. No, trenutno ne najdem, tako da bom začela z drugim vprašanjem. Govorili ste o sovraštvu do tujcev in zato me zanima naslednje. Kako boste nadaljevali, tako da bi se sovraštvo do tujcev zmanjšalo? Boste pripravili kampanje, izobraževanja ali kaj podobnega? To je namreč eh, ena izmed najbolj nevarnih eh, grožen, ki nam trenutno pretijo. No pa še eno vprašanje. vaša agencija in naš odbor, torej odbor Libe, bi morali biti v zelo tesnem stiku. Zanima, nas, eh, zanima me, kako bi se lahko torej, poglobil ta odnos med nami. Aha, torej našla sem sedaj besedilo tukaj na strani 6, piše, da na podlagi sistema solidarnosti in prevzemanja odgovornosti to za moje pojme pomeni, eh, da so temeljne pravice nekaj, kar je prostovoljno in nekaj, kar izhaja iz solidarnosti. Mislim, da to ni primerno, glede na to, da se v mnogih državah eh, pospenja nacionalizem in morda pač ne bo več interesa za te človekove pravice. Pa še nekaj. Pravica do družine in do družinskega življenja se krši, glede na to, da pravica do združitve družine ni več mogoča, oziroma da se je močno spremenila. Veliko družin je takšnih, ki jih ne bomo nikoli združili. Hvala. Nažalost, časa nimamo več, tako da ne boste imeli veliko časa za odgovor na vprašanja. Nekatera vprašanja so bila precej eh, specifična, natančna in glede na to, da ste si vse Eh, zapisali, glede na to, da ste podali zelo natančno predstavitev o eh, tem, kako je potekal forum, a bi lahko morda eh, pisno odgovorili na specifična vprašanja. Vem, da ste si vse zabeležili, morda lahko podate nekaj splošnih odgovorov, na to pa uh, ostalo v pisni obliki, ker nas že čaka komisarka za naslednjo točko. Hvala za. Uh, pohvale, hvala za, tudi za bogata vprašanja. Agencija za temeljne eh, pravice ima širok mandat, eh, imamo eh, zelo širok okvir, v katerem delujemo in Romi so eno od devetih ključnih področjih, na katerih delamo. O tem je govoril tudi predsednik. Na to zaščita beguncev tudi s tem se ukvarjamo azil, migracije, meje in integracija, vse to je zelo pomembno za nas. Eh, vsak mesec pripravljamo poročila o devetih eh, držav članic Evropske unije, vse to švedske eh, na severu v zvezi z mejami in azilom. Veliko, veliko je bilo govora o digitalni vrzeli, o tem, bom eh, poročala v pisni obliki, časa nimam več. Hvala za komentarje. Kot sem dejala, eh, bomo odgovorili v pisni obliki, potem, ko bomo dobili imena vseh poslancev. Hvala, dobili boste seznam eh, vseh, ki so sodelovali v razpravi. Se pravi, čujem, da sem vas moral prekiniti ampak časa nimamo več. Eh, Želel pa sem besedo predati vsem, eh, ki so želeli spregovoriti. Hvala še enkrat eh, za vašo predstavitev. Kolegi in kolegice, sedaj pa sedma točka na enem redu. Čaka nas izmenjava mnenj s komisarko za pravosodje potrošnike in enako spolo Vero Jurovo. Govorili bomo o zasebnostnem ščitu EU ZDA. I'll start the um, introduction when they are arriving. Ko se nam bo komisarka pridružila, bom uh, kar začel uh, z uvodom. Komisija je predstavila osnutek uh, izvedbene odločitve o zasebnostnem ščitu, ki mora upoštevati pravo EU v skladu s členom 106 ima mandat tudi parlament. 4. julija smo se v odboru Libe o tem pogovarjali, komisija je poročala o tej temi odboru Libe, koordinatori odbora Libe pa se bodo srečali po tej seji odbora Libe in se odločili, eh, kakšne ukrepe bodo sprejeli po eh, tem, ko bomo prisluhnili komisarki. Malce bom počakal, da se komisarka in njeni kolegi namestijo. Lahko pa eh, sedaj nakažete, če želite čas za govor pri izmenjavi mnen, medtem ko čakamo, da se komisarka pripravi. Please indicate clearly. Thank you. Prosim, ja, jasno nakažite, da želite besedo. Hvala. Kolegi in kolegice, imamo 45 minut za obravnavo te točke, tako da bom prosil eh, komisarko, da prilagodi eh, komentarje glede na število eh, govornikov, sedem ali osem vas želi besedo in kot vemo, 45 minut v tem odboru ni veliko časa. Komisarka, izvolite. Mr. President, honorable members of the Libe Committee, ladies and gentlemen. Gospod predsednik, spoštovani člani in članice odbora Libe, gospe in gospodje, hvaležna sem za to priložnost, da še eno izmenjavo mnen na temo zasebnostnega ščita EU-ZDA. To je nov okvir za varstvo podatkov za čezatlantski prenos osebnih podatkov v komercialne namene. Gre za popolnoma drugačno, močnejšo. Uh, sistematizacijo eh, tega prenosa podatkov, kot eh, je bil varni pristan. Komisija je zelo previdno ocenila zasebnostni ščit in pripričani smo, da bomo s tem zagotovili visoka raven eh, varstva. V petek so države članice v veliki večini podprle ta ščit. Zadnja tri leta smo posvetili sodelovanju s partnerji iz CDA, pogovarjali smo se o naših priporočilih eh, novembra 2013. Eh, oktobra pa so eh, v sodišču določili kriterije v eni od sodb. Novi ščit upošteva tako priporočila, kot tudi kriterije sodišča in s tem krepimo pomankljivosti izvarnega pristana. 5. maja, en dan preden je Evropski parlament sprejel resolucijo o Eh, zasebnostnem ščitu sem sama podala eh, zadnjo, eh, zadnje mnenje o tem in komisija je poskušala odpraviti pomankljivosti, ki ste jih izpostavili skupaj s predstavniki iz delovne skupine za 29. člen. Smo tako poskušali odpraviti določene težave in uh, okrepiti eh, zasebnostni ščit. Najprej vprašanje množičnega zbiranja podatkov. To je še posebej pomembna eh, točka, eh, ena od osrednjih točk, o kateri smo se pogovarjali s predstavniki ZDA. Dobili smo dodatne rezultate, ZDA so nam namreč zagotovile, da bodo upoštevali vse varovalke. Sedaj je jasno, da lahko podatke zbiramo podatke Eh, množično zgolj, če gre za ciljno usmerjeno smirjanje in kjer ni možna eh, specifična eh, usmeritev. Na to odvisno je seveda od tega, kakšne so specifične potrebe obveščevalnih služb. In pa še tretjič, gre zgolj za manjši delež komunikacij in podatkov. Ta zagotovila komisiji omogočajo, da prenos podatkov eh, oh, eh, ostaja znotraj omejitev tega, kar je eh, potrebno in eh, sorazmerno. To je test, ki ga moramo vsakič eh, izvajati, ko eh, obravnavamo eh, Eh, ekvivalentno raven eh, z zaščite podatkov, ki jo določa sodišče. Toliko o množičnem zbiranju podatkov. Na to mehanizem ombudsmana. Dobili smo do, do, dodatna zagotovila za to, da bi okrepili eh, tiste elemente, ki jih je spostavil Evropski parlament in drugi akteri. Rada bi spostavila vaše sodelovanje z Ministrstvom za notranje zadeve v Washingtonu. Hvala za vaše delo. Kaj smo dosegli? Dobili smo novo zagodovilo glede eh, funkcionalne neodvisnosti ombudsmana. Sedaj imamo torej jasna zagotovila, da bo ombudsman neodvisen od obveščevalnih služb, obenem pa bo eh, ombudsman izvajal svoje dejavnosti ločeno od eh, česarkoli, kar bi lahko vplivalo na objektivnost uh, analize ombudsmana. Obenem smo pojasnili tudi, kako bo ombudsman eh, sodeloval z drugimi eh, nadzornimi organi v ZDA in preiskovalnimi organi. Ombudsman bo dobil vse potrebne informacije za izvajanje dejavnosti ombudsmana in eh, za reševanje posameznih zadev. Dostop do pravnih sredstev na področju nacionalne varnosti je trenutno omejen ne zgolj v ZDA, ampak tudi v naših državah članicah. Ravno zato smo si prizadevali za uh, nov neodvisen uh, sistem dostopa do pravnih sredstev, s čimer bomo lahko reševali zadeve, uh, ki bodo vložili posamezniki. Ta mehanizem pokriva vse osebne podatke in vse tipe uh, komercialnih prenosov podatka iz EU v ZDA in obratno, To velja tudi za podatke, ki se prenašajo na osnovi drugih uh, orodij, naprimer eh, standardne uh, pogodbene klauzule. To je pomembno zato, da zagotovimo ustrezno varstvo podatkov in pravno gotovost pri prenosu vseh podatkov. Ombudsman je inovacija. Prvič imamo sedaj mehanizem za reševanje posameznih pritožb na tem področju na mednarodni ravni. Zato vas pozivam da eh, tega mehanizma ne vržete v koš, še preden ga lahko preizkusimo. Prosim vas, da razmislite o pozitivnih elementih tega mehanizma, o pozitivnih plateh. Dajmo mu eh, možnost in eh, na to ugotovimo, če je deluje v praksi ali ne. Tretjič. Hramba podatkov. Sedaj imamo zavezo, ameriških podjetij, da eh, zbrišajo eh, osebne podatke, ko eh, niso več primerne za obdelavo. In to je tudi del naše trenutne in tudi prihodnje zakonodajne področje varstva podatkov. Okrepiti moramo tudi pravila o nadaljnih prenosih, tako da ne bo prišlo do vzpostavitve vrzeli, če bi eh, osebni podatki državljanov EU bili prenešeni drugim podjetjem, eh, bodi si v ZDA, bodi si drugot. Kar se tiče dostopa do pravnih sredstev, je vse skupaj sedaj eh, jasneje pojasneno v odločitvi o zadostnosti. Večina teh možnosti je alternativ, alternativ, kar pomeni, da posameznik ne sme oziroma eh, da posamezniku ni treba uporabiti vseh za to, da bi eh, lahko napredoval po eh, hierarhiji dostopa do pravnih sredstev. 90 odstotkov tovrstnih eh, zahtev, naprimer, kar se tiče spremembe ali pa izbrisa, eh, Eh, je bilo rešenih v neposrednem stiku s podjetji. Pričakujemo, da bodo zadeve podobne v prihodnosti, ampak da bomo ta sistem eh, izpilili in bo vse skupaj delovalo bolje, s tem, ko bomo eh, izboljšali postopke sodelovanja med organi izvajanja, našimi in ameriškimi. Komisija bo uh, ob, enem objavila uh, vodič za državljane, ki bo pojasnil, zakaj gre in kako zadeve delujejo. Na to imamo mehanizem za obveščanje komisije o uh, pravnih spremembah, ki bi lahko vplivali na zasebnošnji ščit. Imeli bomo tudi skupno revizijo, v okviru katere se bomo lahko z ZDA pogovarjali o delovanju tega okvira ta skupna revizija bo pokrila vse vidike okvira eh, nacionalno varnost in različne mehanizme dostopa do pravnih sredstev, naprimer eh, ombudsmana. Gre za sodelovanje z zadevnimi organi, ne zgolj na strani ZDA, ampak tudi Evropske unije, naprimer eh, naši nadzorni organi za varstvo podatkov. Poročali bomo o, o naših sklepih Evropskemu parlamentu in svetu. Upam, da se bomo lahko pogovarjali eh, o tesnejšem sodelovanju z Evropskim eh, parlamentom. Morda bi lahko določili nekoga, ki bo eh, sodeloval pri skupni reviziji zasebnostnega ščita. Ena od glavnih razlik med zasebnostnim ščitom in varnim pristanom je ta, da je ščit dinamične narave. Sama se zavezujem k rednemu spremljanju izvajanja zasebnostnega ščita. Zagotovili bomo, da postopek pravilno poteka na obeh streh, eh, eh, straneh Atlantika. Imamo tudi klauzulo o eh, prekiniti izvajanja in zaupate nam lahko, da jo bomo uporabili, če bomo gotovili, da ameriška vlada in podjetja ne izpolnjujejo zavez, ki izhajajo iz tega ščita. V preteklosti smo se naučili, da si ne moremo privoščiti, da se odločitve o to vrstnih zadevah eh, skrijejo nekje v eh, predal. Zahtevati je treba od tretjih držav, da eh, izpolnjujejo zaveze, da zagotovijo ustrezno stopnjo varovanja osebnih podatkov, tako kot velja tudi za njih. Pravice njihovih državljanov EU so namreč zaščitene in zasebnošnji žit zagotavlja spoštovanje teh pravic, zagotavlja ustrezno odgovornost. Obenem bomo ocenili raven zasebnosti eh, v okviru zasebnostnega ščita, potem ko bo začela veljati ustrezna eh, uredba o varstvu podatkov. Zasebnostni ščit EU-ZDA zagotavlja torej eh, strožja pravila za ameriška podjetja glede uporabe in obdelave podatkov. Na to Eh, proaktivno spremljanje in izvajanje ameriških organov, tretjič več različnih pravnih sredstev za posameznike, tudi na področju nacionalne varnosti, četrtič zagotovila glede omejitev in eh, varovalk za zbiranje in obdelavo eh, osebnih podatkov v namene nacionalne varnosti in v namene uporabe za organe pregona. In pa skupna revizija. Uh, zagotovitvijo spremljanja na eh, strani Evropske unije. Zasebnost in ščit smo okrepili, tako kot eh, sta to zahtevala Evropski parlament in delovna skupina za 29. člen. Upoštevana je tudi sodba sodišča, eh, tudi države članice se s tem strinjajo. Naša ocena je torej, da zasebnostni ščit zagotavlja ekvivalentno raven uh, varovanja podatkov. Upam, da se boste potem, ko boste analizirali vse dokumente, strinjali z mano. Mislim, da je sedaj nastopil čas, da sprejmemo odločitev, na to pa bomo testirali zasebnostni uh, ščit. Ta okvir ščita je izjemno pomemben za evropsko gospodarstvo, za naša podjetja, še posebej mala in srednja velika podjetja. To je seveda tudi zelo pomembno za potrošnike, ki se eh, zanašajo na zmožnost prenosa podatkov v ZDA. S tem bomo zapolnili pravno eh, vrzel, ki je nastala po tem, ko je bilo prekinjeno izvajanje varnega pristana. S tem bomo zagotovili zaščito za posameznike in pravno gotovo za eh, podjetja. Vi, poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, ste odigrali zelo pomembno vlogo pri eh, sami razpravi, ki je tekla v eh, zadnjih nekaj letih glede čezatlantskega prenosa podatkov. Rada bi se vam toplo zahvalila za vaše sodelovanje. Pozivam vas, da sodelujete z mano, tako da bo ta pomembni okvir uh, uspeh. Hvala. Um, um, Najlepša hvala. Besedo bom predal kolegu in kolegicam po vrstem redu ki smo ga določili, glede na to, kdaj ste zaprosili za besedo. Upam, da se boste lahko držali časovne omejitve. Najprej gospa Zipel. Ja, äh, Najlepša hvala. Seveda razumem, da želi komisija to dokončati pred eh, volitvami v ZDA. Res je, da je prišlo tudi do nekaj izboljšanj, naprimer na področju masovne hrambe podatkov, masovnega zbiranja podatkov in eh, neodvisnosti ombudsmana. Vprašanje pa je, ali je to dovolj. Ali pa se bo zgodilo, da ko bomo prišli pred sodišče, da bo prišlo do enakega, eh, enakega sode, kot je bilo pri varnem pristanu. Osredotočila bi se predvsem na eno. Delovna skupina 29 je aprila izrazila več kritik. Predvsem, kar se tiče gospodarskih aspektov tukaj po mojem mnenju se na tem področju ni spremenilo nič, vsaj kolikor je meni znano in morda bi lahko komisarka to komentirala. Drugič, ščit se orientira na obstoječi direktivi iz leta 1995 in se ne nanaša na nove svežen za zaščito podatkov. Ali to pomeni, da boste čez dve leti ponovno začeli pogajanja glede ščita, tako da se bo ta uskladil z novim svežnjem za zaščito podatkov? V svetu obstaja široka večina podpore za trenutno besedilo. Nekateri pa še vedno niso zadovoljni. Dve države članici naj bi poleg tega eh, poslali dopis oziroma izjavo, pres katerim eh, navajajo, da se s tem ne strinjajo. Nam lahko poveste več o tem. Hvala, da ste bili tako kratki. Gospod Foss. Najlepša hvala, predsedujoči. Za začetek najlepša hvala, gospe komisarki, da ste se odrežili naše seje. No, če primerjam to, kar ste povedali z našimi celi, celi skupine ELS, smo si želeli, da se prekine mehanizem varnega pristana in da se teh 13 priporočil vsega, komisije, ki takrat niso bila zadostna, razširijo. Želeli smo si namreč prostega pretoka informacij. Želeli smo si, da bi bilo tukaj več eh, nadzora, da bi imeli več uravnoteženosti, tudi kar se tiče konkurenčnostih pogojev med EU in ZDA. Tukaj smo želeli več pravne varnosti in boljše standarde za varstvo podatkov. Mislim, da ste vse te zahteve izbol, eh, izpolnili in zato se vam tudi najlepše zahvaljujem. Cilje, ki smo si jih mi zadali, ste gotovo izpolnili. Mož, možno je, da sicer to še ni popolno, da je manjka še 3 ali 5 odstotkov do ciljne črte, to je res, ampak eh, po našem mnenju ta ščit za zasebnost izpolnjuje to, kar smo pričakovali od izboljšanja mehanizma varnih pristanj. V tem trikotniku med eh, gospodarstvom, varnostjo podatkov in eh, zaščito smo našli dobro ravnotežje, tako da smo tukaj lahko zelo zadovoljni. Zahteve strani Evropskega sodišča glede nadzornega mehanizma so bile upoštevane. Ta mehanizem se je sedaj izboljšal v primerjavi z, prvim, z prvo različico. Kar se tiče pravnih posledic in pravnih možnosti, tudi tukaj je bilo nekaj zahtev in mislim, da imamo sedaj boljši dostop do stvari. Pri sprejemanju podatkov strani javnih eh, organov, to smo omejili in mislim, da je to zelo dobro. To množično zbiranje podatkov je nekaj, kar je predstavljalo velike težave glede varnosti. Predvsem v ZDA smo tukaj doseli, želeli doseči napredek in vem, kako težko je to, zato se mi zdi vaš način postopanja zelo dober. Morda samo še eno vprašanje. Li lahko prosim še enkrat pojasnite, kakšne možnosti ima poprečen državljan, če želi prejeti pravno pomoč. Kakšno je ozadje? Vedno znova vidim, da navajate ta eh, mehanizem za reše, alternativni mehanizem za reševanje sporov. Ali lahko to primerjate z panelom v okviru ščita zasebnosti? Torej, te možnosti, ki jih tukaj omenjate, da imamo pet ali šest različnih nivojev, na podlagi katerih lahko vsak državljan zaščiti svoje pravice, to je zelo dober pristop. Mislim, da smo na pravi poti in se vam zahvaljujem. Gospod Inesvet. Okay, um... Hvala. Hvala, komisarka. Mislim, da ni dvoma, da je predlog, no, dogovor na mizi boljši kot varni pristan. Ampak to ni pravo vprašanje. Vprašanje je, če je ta predlog dovolj dober. In tako kot eh, prejšnja govornica sem eh, sama eh, malce presenečena nad komentarjem gospoda Fosa, ki je eh, pravnik. Eh, ne gre za to, da bi lahko eh, upoštevali mnenje nekoga, ki poda to mnenje v soboto v nekem lokalu. Ne, gre za mnenje sodišča najvišjega organa in gospa komisarka najna mnenja se razhajajo. Nisem pravnica, tako da tega ne morem soditi, ampak nisem eh, prepričana, da ta eh, predlog upošteva eh, sodbo Šrimps. In če bo gospod Šrimps šel na sodišče ali pa nekdo njemu podoben šel na sodišče, potem bo vse skupaj spet na sodišču. Mi moramo zagotoviti gotovost našim državljanom in podjetjem. Te gotovosti ni in zato se moramo vprašati, eh, če je ta predlog dober. Če je to standard, a, je, eh, a smo potem pripravljeni dati isto, eh, isto schemo drugim komercialnim partnerjem, naprimer Kitajski, a smo pripravljeni z njimi trgovati in poslovati na podlagi istih pogojev. No, več vprašanj smo že slišali, še vedno pa čakam na odgovor na vprašanje pravnega statusa teh zagotovil. To je vse lepo in prav, eh, predsedniški dekrej in tako naprej, ampak če so ameriški organi resno zavezani k eh, sodelovanju z nami, zakaj ne sprejmejo ustreznega zakonodajnega akta, pravnega akta in nam zagotovijo to pravno gotovost, eh, ker zagotovila pač niso dovolj. Na to še eno vprašanje v zvezi uh, z zaupanjem glede ombudsmana eh, našo pravo zahteva neodvisne organe in sama imam resne pomisleke glede neodvisnosti urada ombudsmana. Prvič zato, ker eh, američani eh, temu uradu ne pravijo urad ombudsmana, ampak višji koordinator za diplomacijo. In ne vem, če je to neka inštanca, pri kateri lahko dobijo državljani zaščito vlastnih Eh, praviti. Gospa Noveli, nova ombudsmanka oziroma uh, višja koordinatorka za diplomacijo, uh, noče obiskati Evropskega parlamenta in uh, pojasniti, kako sama gleda na svoje pristojnosti. Ne vem, če se motim, to sem slišala, morda me lahko gospod predsednik. Uh, popravi. To bi bilo pomembno za zaupanje in za gradnjo zaupanja. Na to množično zbiranje podatkov. Veliko stvari je bilo že narejenih, to je res, ampak eh, nekje eh, na robu. Množično zbiranje podatkov je še vedno problematično in obstaja na vkljub vsem zagotovilom. In zato se moramo vprašati, glede na to, da smo sprejeli zakonodajo Evropske unije na tem področju, če smo pripravljeni upoštevati te standarde oziroma če se spoh ne jemljemo resno in bomo pač šli naprej na to. Dejali ste, da bi moral eh, Evropski eh, parlament sodelovati pri skupni reviziji. No, morda so vaši nameni dobri, ampak to po mojem mnenju ni dobra ideja. Zato, ker eh, bi se morali zavezati klauzuli o zaupnosti, o tajnosti, kar pomeni, da ne bi mogli izvajati učinkovitega spremljanja tega procesa. Sama sem v tem parlamentu že 12 let in zanima me, kolegi in kolegice, če smo kadarkoli že imeli pristojnost nadzora pri sporazumih SWIFT, PNR in tako naprej. Nikoli uh, nismo na ta način vključeni v postopke. Tudi če bi bili, po mojem mnenju, uh, ne smemo sodelovati pri skupni reviziji, ampak moramo nadzirati skupno revizijo. Kolegi in kolegice, razumem, da se želite uh, spuščati vse te razprave, ampak čaka nas skupna seja z odborom Ekon ob. Uh, 5.30, tako da bodite prosim kratki, tako kot gospa Zipel. Jan Albrecht, please. Sedaj pa Jan Albrecht. Ok. Hvala. Hvala za predstavitev. In hvala za delo, ki ga je upravila komisija potem, ko eh, je sodišče odločilo, da Eh, sklep o varn, eh, varnem pristanu ne velja več. To pomeni, da smo imeli 15 let eh, nezakonit sistem, kar se tiče obdelave osebnih podatkov državljanov Evropske unije, ki romajo v ZDA. Pomembno je torej, in to je treba še enkrat povdariti, da moramo zagotoviti zaupanje državljanov. Državljani morajo zaupati učinkovitemu pravno, Eh, neoporečnemu sistemu. Državljani pričakujejo, da Evropska unija naredi vse za to, da bo ta sistem učinkovito zaščiten. Ne gre za izboljšave, gre za vprašanje, če je to usklajeno z načeli, eh, ki so vključena v pravo Evropske unije in v skladu eh, sodbami sodišča. In obstajajo resni pomisleki glede te novega, eh, tega novega sklepa. Marsikaj smo že slišali, tako da nočem ponavljati določenih zadev, ampak kar se tiče množičnega zbiranja podatkov, sam še vedno menim, da ta možnost ni dovolj eh, dobro izključena v tem eh, sklepu. Res je, da niso vsi podatki zbirani, naprimer podatki državljanov ZDA niso zbirani tako uh, obsežno kot uh, podatki drugih. Tako da bi lahko rekli, da ne zbiramo ničesar. Ali pa če naprimer izpustijo uh, en odstotek uh, zaradi tehnologije, ki je ni, uh, lahko prav tako rečejo, da ne zbirajo ničesar posve, uh, oziroma vsega po svetu, se upravičujem. Ampak to, kar obstaja, je še vedno. Uh, diskriminatorno vizavi državljane Evropske unije zdi se mi, da gre na nekakšno, za nekakšno izmenjavo obljub. Pozabljamo na to, da je eh, sodišče Evropske unije dejalo, da eh, trenutni sistem ni dovolj dober glede eh, na načelo ekvivalence zakonodaje Evropske unije na področju varstva podatkov danes pa nimamo neke priložnosti, da bi to spremenili. In če želite eh, to testirati, začeti izvajati sistem, zato ker je malce izboljšan, potem bi lahko eh, rekli tudi, da testiranje ne pomeni, da bo nekaj veljalo za nedoločen čas, eh, za vekomaj. Pričakujem. Pričakoval bi torej, da boste dejali, nismo še prišli do cilja, sedaj bomo sistem testirali, ampak zgolj za določen čas in potem uh, po uh, izvajanju uredbe, se bomo morali spogajati uh, za boljšo rešitev, uh, ker še nismo prišli do cilja. Splošne zakonodaje za varstvo podatkov v zasebnem sektorju v ZDA še nimamo, zato je uh, Evropski parlament zavrnil uh, sklep o varnem pristanu. In če želimo uh, zagotoviti ta vzvod na eh, ameriški strani, za kar si prizadeva večina organizacij, nevladnih organizacij, organizacij civilne družbe, Eh, da smo mi, Evropska unija, tisti, ki definiramo standarde za čezatlantske odnose, potem moramo ta vzvod ohraniti v naših rokah, potem moramo vzpostaviti neko časovno omejitev in jasno povedati, da to še ni končni dogovor. Eh, drugače sem prepričan, da bo vse skupaj spet pristalo na sodišču in eh, še več zaupanja državljanov bomo izgubili. Gospa Inetveld, Gospod Noveli smo povabili, ampak na neformalni ravni, tako da bi bilo eh, neprimerno, eh, da bi rekli, da smo jo formalno povabili in je zavrnila to povabilo. Prav, ampak lahko prosim, potem formalno zaprosimo za njeno udeležbo na seji. No, koordinatorji se bodo o tem eh, pogovarjali. Gospod, gospod Krkov, gospod Albert, postopovno? Ne. Gospod Krkov, izvolite. Mikrofon za govornika, prosim. Gospa komisarka, najlepša hvala za vašo prisotnost. Nekateri poslanci in poslanke nekaterih političnih skupin v parlamentu nikoli ne bodo eh, srečni glede na rezultate, ki so seveda kompromis eh, pogajan eh, med Evropsko unijo in tretjo državo. Tudi sam sem pravnik Sofi in komentari in pripombe Aksla Fosa z pravnega vidika držijo vodo. V moji skupini menimo, da moramo poštevati eh, širši okvir eh, delovanja Evropske unije, kako bo zasebnostni ščit vplival na gospodarstvo, na zaščito osebnih podatkov državljanov in eh, kako bo vplival na sam okvir, v katerem delujejo naprimer mala in srednje velika podjetja ki predstavljajo največji del uh, gospodarskih subjektov. Lahko kar zamahnemo z roko, ko gre za ombudsmana, ampak uh, sam nisem pripravljen tega narediti kar tako, ker gre za sodelovanje na podlagi uh, objektivnega pristopa. Uh, pri dostopu do pravnih sredstev imamo sedaj več različnih možnosti in to se mi zdi zelo pomembno. Uh, imamo tudi skupno revizijo, to so veda letne revizije, imamo vodno izjavo 146 eh, in vse je treba obravnavati v širšem kontekstu reform v ZDA glede množičnega zbiranja podatkov in glede obveščevalnih eh, agencij. Akt o svobodi iz ZDA je bil začetek, ampak eh, obljube niso zgolj obljube. Eh, mislim, da naši prijatelji v ZDA uh, eh, ne bi bili veseli takšne obravnave. Predsedniški dekreji, predsedniške odločitve so zelo pomembne, imajo eh, velik pomen. Na to še uh, akt o dostopu do pravnih sredstev. Parlament je sprejel resolucijo maja, na uh, prošnjo parlamenta je bil sistem izboljšan in sedaj se moramo uh, osredotočiti na izvajanje izboljšanega zasebnostnega ščita zagotoviti moramo, da bomo pokrili to pravno vrzel in eh, da bomo zagotovili gotovo za državljanje in podjetja. Ne moremo pa kar eh, kopirati standardov eh, iz odnosov med z eno državo na odnose z drugo državo. To je napačen pristop, biti moramo pragmatični in odgovorni. Gospa komisarka, hvala, da ste tukaj. Mislim, da ste upravili odlično nalogo v težkih pogojih in eh, sam nimam nobenih nadaljnih vprašanj za vas danes. Hvala, gospa eh, Ernst. Ja, also... Najlepša hvala. Ta postopek eh, je malce nenavaden. Torej, pripraviti moramo dopis predsedujočega, ki vas pozove, da se nam pridružite v našem odboru in nam potem poročate o tem, kaj je končna različica. Upali smo, da, boste, da se boste odločili prej poročati o tem. Poleg tega smo upali, da bo Evropski parlament imel več priložnosti, da izrazi svoj ugovor. Ta postopek pa je preveč navrat na nos in to ni prav. Znotraj sestanka koordinatorjev smo o tem tudi eh, veliko razpravljali. To ni primeren način dela. Veste, da je to eh, zelo sporna tema in prav zato moramo vzeti to temo resno. Poleg tega si želim, da bi tudi vi vzeli naše mnenje resno. Ko pridete, ni dovolj, da samo trosimo komplimente. Rezultat je po mojem mnenju eh, zelo veliko razočaranje. To, kar piše na naslovnici, ni enako vsebini tega predloga. Tukaj ni primerne zaščite z oprezbiranje eh, podatkov z različnih varnostnih agencij. No, dobro, recimo, da smo tega navajeni, ampak kar se tiče ombudsmana, tukaj eh, nam je gospod Kerry jasno odgovoril. Povedal je, da torej eh, ombudsman ne rabi navajati pravnih sredstev. Torej, ta konstrukcija ombudsmana je zelo negotova, nejasna. Tudi neodvisnost eh, nadzornih organov je vprašljiva. Govorimo samo o špekulacijah. Zadnja točka, ki bi jo rada omenila, je tudi zelo jasna. O tem smo veliko razpravljali, pa se ni nič spremenilo. Varnost, eh, to, kar imenujemo varnost, naj bi veljala samo za državljane EU. Tisti, ki niso državljani EU, pa niso vključeni v to zaščito in to je v nasprotju z zakonodajo EU. Bolje je torej, da se pred eh, dopustom odločimo, da vam bomo jasno povedali, kako je. Namreč po našem mnenju to ni pravilno, niste dobro eh, izvajali razsodbe sodišča. Eh, eh, Hvala uh, uh... lepa, gospod Boni in gospa. Gomez se boste odpovedali svojemu času za govor, ker nam zmanjkuje časa. Na vrsti je samo še gospod Lopes Aguilar, ki ga prosim naj bo čisto kratek. Mikrofon. Ja, bom kratek. Eh, soglašam s tem, kar so povedali nekateri predgovorniki namreč. Ampak eh, vsekakor moramo priznati, da je prišlo do določenega napredka v primerjavi za prejšnjo, eh, prejšnjim sporazumom o varnem pristanu, ampak vprašanje se zastavlja, v kolikšni miri bo izvajanje tega sporazuma eh, odvisen od učinkovitosti predsedniškega odloka, ki eh, ga morajo sprejeti v ZDA, zato da zagotovijo izvajanje te nove scheme. Glede na to, da v kratkem bo prišlo do novih predsedniških volitev v ZDA in stvari se lahko bistveno spremenijo na um, ameriški strani če že ne bomo razpolagali z zavezujočim zakonodajnim aktom pred temi volitvami. Vse bo odvisno od eh, predsedniške eh, volje, da se vse skupaj ohrani v veljavi. In drugo vprašanje, eh, razsodba Evropskega sodišča naj bi zagotovila, da eh, se eh, razpolaga za ustreznim tolmačenjem eh, evropske zakonodaje. Ampak hkrati tudi evropska zakonodaja je damični proces, ki prihaja do določenih sprememb. Eh, obstaja nov svežen za varstvo osebnih podatkov, ki bo v kratkem eh, stopil, stopil v veljavo in v kolikšni meri bo to uh, pač vplivalo tudi na učinkovitost nove scheme. To sta vprašanje, ki jih želim postaviti. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za, za pač, uh, kratkost in učinkovitost in zdaj pa predam besedo gospod komisarki. Hvala lepa za vaše komentarje in vprašanje. Ne odgovorim, gospe Sipel. Mi smo sprejeli priporočila eh, skupine za 29. člen v zvezi z komercialno platjo. Na moje presenečenje je bilo vse skupaj Eh, smo imeli večje težave z nacionalno varnostjo, vsaj ta je bil moj občutek pri poteku pogajanj. Mi smo sprejeli torej te priporočila v zvezi z hramo podatkov, v zvezi z prenosom podatkov in prepričali smo ameriškega sogovornika, da države EEA, torej eh, Norveška, Islandija in Liechtenstein, da naj bi bile vključene pri spremljanju odločitev in tudi pri letnem pregledu v zvezi z tudi eh, ustanovami za varstvo podatkov in tudi, kar zadeva pravna sredstva eh, na voljo državljanom. Mi smo torej vključili ključna priporočila, ki jih lahko zdaj najdemo v sedanjem besedelu sporazuma. Torej, eh, povezani dokumenti eh, so, se sklicujo na direktivo iz leta 1999. Mi smo poskušali pri iskanju rešitev, smo poskušali najti nek ekvivalent, neko ekvivalentno varstvo osebnih podatkov za evropske državljane, ki naj bo primerljiva sa sedanjo veljavno zakon, evropsko zakonodajo, to je direktiva. In imate prav, ko pravite, da ne moramo zatisniti oči pred dejstvom, da popoln, ko bo prišlo do popolnega izvajanja uredbe za varstvo osebnih podatkov, to bo 25. maja eh, leta 2018 in takrat bo pač prišlo do določenih eh, korakov in sprememb, gospod Albrecht je opozarjal na to. Zato moramo stvari ustrezno izpeljati. V tem trenutku sklep o primernosti teži za tem, da pač upoštevamo neke povečane primerjave v primerjavi z direktivo, predvsem, ko gre za hrambo podatkov, potem določeni prenosi in nekateri drugi vediki, ampak moramo seveda moramo tudi biti stvarni in močni pri ohranjanju pritiska na, pri naših sogovornikih. Najavili smo že, da za Evropsko unijo je eh, uredba eh, o varstvu posebnih podatkov prava revolucija. Eh, torej, ameriški partneri se tega zdaj dobro zavedajo. In torej, če gledamo stvari z praktičnega zornega kota, potem lahko povem, da bomo delali na, na smernicah in na uh, tolmačenjih, ki izhajajo iz uredbe uh, do uh, podjetij in do uh, državljanov. Na podlagi tega bomo uh, tesno sodelovali z organi za varstvo osebnih podatkov. To so ljudje na prvi bojni črti, ki najbolje razumejo, kaj se dogaja na tem področju varstva podatkov, katere so grožnje in nevarnosti. In torej med prvo in drugo umestnim pregledom, torej leta 2017 in potem po leti 2018, bomo sodelovali tudi Eh, ravno na temo zasebnostnega ščita eh, z ozirom na morebitne spremembe ali izboljšave tega sporazuma. Ampak bodimo pozorni. Tukaj konkretno govorimo o zasebnem ščitu in o eh, pravni varnosti in gotovosti za podjetja in zakonodaja pri zakonodaji, če uh, z dobrimi namerami uvajamo možnost določenih sprememb pri zakonodaji, vključujemo s tem tudi določene negativne aspekte za podjetja. Zato moramo predvsem zagotoviti neko gotovost, neko varnost in si ogledati, možno, katere so možnosti, da izboljšujemo hkrati tudi sistem varovanja v sklopu sporazuma o zasebnostnem ščitu zato, da bomo usklajeni tudi se pravili iz splošne uredbe o varstvu podatkov. Mislim, da nimamo drugih izbir, ni druge možnosti, um, tako tudi gledano z pravniškega zornega kota. Res je, da imamo dožnost, da ohranimo neko ekvivalentno eh, varovanje za podatke eh, naših državljanov v ZDA, eh, tako da bomo imeli neko ekvivalenco med eh, njihovo zakonodajo in evropsko zakonodajo. Potem je treba upoštevati tudi nova pravila, ki bodo stopila v veljavo. To bo upoštevano tudi pri, drugi skupn, pri drugem skupnem pregledu in vam lahko obljubim, da ne bomo enostavno zamižali in eh, pač pustili, da stvari gredo mimo nenadzorovano. Potem pa, eh, kar zadeva glasovanje, mislim, da imamo mm, pet ali šest držav, ki jih je bilo vzdržanih. Imamo določene izjave Francije in Nemčije, ki eh, trdita, nekako takole. Sprejemamo sedanjo različico, ugotavljamo, da obstajajo določene skrbi glede popolnosti eh, te, tega besedila. In eh, torej dajmo temu besedili dato neko možnost, tako da bomo potem to preverili konkretneje, ko eh, bo stvar začela delovati in eh, ko bomo lahko ugotovili, če obstajajo določene pomankljivosti. Torej, eh, ta izjava je nekako upirjena v prihodnost, ko bo sporazum že postal operativen. Ampak to je to, kar, vsi, kar si vsi želimo in kar želimo vsi tudi storiti in izvesti. Hvala lepa tudi za pozitivne besede, ki so bile izrečene. Seveda moramo ravnotežiti. Eh, ti dve veliki prioriteti, po eni strani varnost, po drugi strani zasebnost. Tega ne moramo zakriti. In da odgovorim tudi gospe Intveld, moram reči, da seveda eh, je nujno, da se zakonodaja izvaja, ni dvoma v tem, ampak eh, seveda iz te zakonodaje izhajajo tudi dodatne dolžnosti in pogoji za podjetja pri varovanju zasebnosti, imamo nova načela na področju zasebnosti, ki jih bodo morala podjetja spoštovati. To bo neka dodatna plast, ki jo bo treba upoštevati. Zato moramo razmisliti tudi o morebitnih dodatnih bremenjih, ki naj bodo a, izvedljiva za podjetja mi eh, tega ne uresničujemo za velikane na trgih, ampak eh, to uresničujemo predvsem za MSP-je, ki morajo imeti možnost, da uporabljajo te nove instrumente, ne da bi jih eh, preobremenili z novimi pogoji in z, recimo, dodajem nespremljivih bremen. Potem pa množično zbiranje podatkov. Govorili smo tudi o pravnih sredstvih, ampak sprašujem, če, če imamo še sploh kaj časa na razpolago, da odgovorim na ta dodatna vprašanja. Imamo konkretno možnost pritožbe, ki se jo vloži pri posamečnih podjetjih. 90 odstotkov teh eh, primerov se eh, obdela in zaključi na tej ravni. Potem imamo alternativno reševanje sporov. Ljudje stopijo lahko do sodišča tudi, ampak mi bi jim priporočili, da se poslužijo pa um, organa za eh, varstvo podatkov. In potem, ko gre za prenos podatkov v ZDA, potem v tem primeru pritožba se osredotoči na izvoznika v ZDA, se pravi, da v tem primeru državljan se ne posluži organa v Evropi, ampak službe, eh, ki jo, eh, ki, ki jo da na voljo zvezna eh, služba za trgovino, torej v Združenih državah. To je potem posebna, poseben eh, postopek, imamo tudi arbitražni postopek, pri tem smo se dogovorili z ameriško stranjo, da um, evropski državljani bodo imeli tudi strokovno podporo in pomoč strani um, Evropskega organa za varstvo podatkov, imeli bodo pomoč pravnikov tudi možnost eh, posluževanja videokonference s pomočjo eh, lokalnih eh, organov za varstvo podatkov in prepričana sem, da ta arbitražni postopek bo neke vrste pač res zadnja možnost, katero bodo razpolagali državljani in da se bodo tega posluževali zelo redko. Potem pa pravni status. Seveda, dobro bi, boljše bi bilo, če bi razpolagali z nekim zakonodajnim aktom. Seveda, to moram priznati imamo pač določene dopise, kjer institucije, ne pa konkretni uh, ljudje, ki so podpisniki uh, teh dopisov. Uh, ti ljudje niso neposredno odgovorni, ampak so to podpisali v imenu, naprimer, ameriških ustanov, ameriških oblasti in so uh, se, te institucije so se zavezali za to, da uh, postorijo vse, kar je v njihovih močeh, za to, da bo uh, zasebnosti ščit konkretno deloval. In uh, tudi to ne bi veljalo tudi tudi po volitvah. Seveda, volitve so vedno tak trenutek, m, trenutek negotovosti. Poglejmo, kaj se je zgodilo v Evropi. Ampak eh, raje ne bi razmišljala o tem, osredotočimo se na ZDA. Seveda, prišlo bo do volitev in volitve povzročajo določeno mero negotovosti, ampak pričakujemo, da bo ostala določena kontinuiteta in eh, da bodo institucije še dalje predane eh, temu, kar so podpisale eh, v teh dokumentih. Čeprav bo prišlo do določenih sprememb. Potem pa nekaj vprašanj je bilo zastavljenih v zvezi z ombudsmenom. Kaj smo dosegli? Dosegli smo dodatno pojasnilo v zvezi s pristojnostmi in eh, tudi v zvezi z eh, pač vprašanji, ki so povezani z neodvisnostjo te, eh, tega organa od ameriške uprave. Ombudsman bo moral odgovarjati na pritožbe, ne bo opustil nikakršne pritožbe, moral bo izvesti neko preiskavo in na podlagi podatkov splošnih inšpektorjev zagotoviti potem povratne informacije in ombudsman bo moral potem se odzvati na a, pač zahteve, ki jih je a, uložil prosilec in odgovoriti, ali je bilo vse skladno ali ne. Kar je pomembno, je, so predvsem a, a, nova a, pravna sredstva, ki se predlagajo upoštevajo v tem dokumentu. Eh, torej, eh, imamo celo vrsto eh, ustanov oziroma organov, ki poročajo odboru, ki se sestaja redno za umestna, umestne preglede in to bo dodatna priložnost. To je bilo vzpostavljeno ravno za namene zasebnostnega ščita. Nimamo nikakršne takega, takega organa v Evropski uniji. Moram reči, da jaz sama bom zelo pozorne spremljala, kako deluje inštitucija ombudsmena v ZDA, moramo najprej poskusiti preveriti in ugotoviti, kako eh, učinkovito in eh, tudi zadovoljivo bo vse to. Naj odgovorim gospe Ernst. Eh, seveda nismo imeli veliko časa, da bi dodali še en postopek in mislim, da smo seznanili parlament oziroma odbor Libe pravočasno morda je prišlo do neke dvodnevne zamude, oproščam se za to, ampak vam lahko zagotovim, da jemljem vašo institucijo zelo resno, ne samo odbor Libe, ampak tudi vse ostale tri odbore, ki so pristojni za to področje in eh, oziroma eh, pred katere eh, jaz nastopam, da zagovarjam tudi naša stališča. Moram reči, da nismo popolnoma zadovoljni nad vsem. Ehm, prevzeli smo določeno odgovornost tem, da smo podpisali sklep o primernosti in ehm, Upam, da bomo res lahko kos vsem obljubam, ki smo jih podali tudi pred parlamentom in pred drugimi organi in zavezujemo se, da bomo eh, pozorno spremljali delovanje zasebnostnega ščita, če kaj eh, bo šlo narobe pri izvajanju. Sveda bomo tudi pripravljeni prekiniti delovanje te scheme ampak bomo tudi spremljali spremembe v ameriški zakonodaji to, na to temo je bilo tudi postavljeno vprašanje, že eh, razmišljamo o, o morebitnih spremembah, do katerih bi lahko prišlo uh, tudi z, uh, s, s naslednjimi volitvami. Že smo razmišljali o spremembah, do katerih je prišlo na podlavi novih predsedniških predlogov. Uh, in um, seveda um, želimo napredovati in vse še ni zaključeno. Hvala lepa, gospa komisarka. Uh, po uh, naši seji bomo imeli posebno sejo uh, skupine koordinatorjev ravno na to temo in zato bomo lahko še dalje razvijali te razprave. Imamo sedaj kolege iz odbora Ekon, ki so se nam pridružili, zato da se lotimo naslednje točke na dnevnem redu. Zato bi prosili uh, kolege, Grige in gospoda Ferberja, da se nam iz eh, odbora Ekom, da se nam pridružijo pri predsedniškem omizju. Hvala.